Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobro jutro, gospe in gospodje, dragi kolegi. Rad bi začel z našo prvo predstavitvijo in prešel bi kar v svojo materinščino. Vse prisrčno pozdravljam. Danes začenjamo z javnim delom eh, v odboru PANA. Vabilo kolegom in eh, kolegicam smo razposlali 14. septembra. Domnevam, da nima nihče nič proti našemu dnevnemu redu. Nihče. Potem pa nekaj načelnih eh, opomp. Prvič, na voljo imamo 18 jezikov. Vsak lahko govori v svoji materinščini, dokumenti pa so na voljo v angliškem jeziku. Drugič, dali smo gradivo eh, kolegom in kolegicam v dvorani. Gradiva ne bomo na novo razdeljevali, prenesti morate svoje gradivo. Tretjič, današnja seja se po spletu prenaša. Europarl uh, eh, uh, eh, spletna stran prenaša uh, našo sejo in vsak, ki govori, bo tudi na spletu in sedaj sprašujem, ali imajo koordinatorje kakršne koli želje. Ne. Prosim, gospod Rozati koordinator ELS, eh, e da nekaj formalnega. Nismo se dogovorili glede vrstnega reda govornikov na naših eh, sestankov. Eh, to vprašanje še vedno pregleduje predsedujoči. In v tem kontekstu želim povedati, da je današnji dogovor samo izjema, dokler ne dobimo dokončnega vrstnega reda za govornike v imenu posameznih političnih skupin. Hvala lepa, gospod Rozati, to sem vzel na znanje. Predsedstvo mora biti seveda neutralno, vendar na tem današnjem seznamu obstaja nekaj nejasnosti in mi smo se dogovorili, da bomo po prvi javni predstavitvi še enkrat uh, pregledali vrstni red. Eh, sedaj pa ne bi imeli načelne razprave. Še nekaj v zvezi s poslovnikom, prosim. Eh, ja. Žal sem šele danes zjutraj lahko poslal sekretarjatu svojo prošnjo za besedo in zato me zanima, ali bi se lahko izjemoma uh, to mojo željo upoštevalo. Hvala.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 Gremo naprej po dnevnem redu. Najprej uvod in sicer rad bi pozdravil kolegice in kolege novinarje, ki so danes tukaj prisotni. Zelo veseli smo, da ste tukaj danes z nami na naši prvi seji, ko govorimo o ozadju panamskih dokumentov. Eh, vmes smo dobili tudi novice z eh, Bahamov, s tem se bomo tudi ukvarjali. Že dolgo sem član Evropskega parlamenta in spomnim se, kako se je predstavila gospa Nili Krös, eh, ko je hotela postati komisarka za konkurenčnost in predstavila je seznam 37 podjetij, društev, Eh, v katerih je bila v preteklih desetih letih angažirana. In naj povem, da se je poslovila od vseh teh društev, eh, vendar dejstvo je, da je takrat že eh, lagala parlamentu. To bomo preiskali in to bodo tudi potrdili kolegi, Če bi mi vedeli eh, za to njeno upletenost, eh, tedaj ne bi eh, dobila soglasja odbora v, za gospodarstvo, kjer je za njo glasovalo 24, 22 proti. Torej tukaj pozdravljam Frederika Obermajera iz Süddeutsche Zeitung, ki se bo z nami povezal po Skypeu, potem Kristof Kleriks, Knack magazin, Belgija.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 Zahvaljujem se vam za vaše delo, za to, da ste z nami. Za nas eh, ste opravili zelo pomembno delo in zlasti pri davčnih vprašanjih e, moramo seveda obravnavati vprašanja pranja denarja, e, utaje davkov, Vse to moramo pravzaprav obravnavati eh, na individualni ravni, na ravni podjetij in podobno. Vi opravljate pomembno delo eh, in v današnji javni eh, predstavitvi želimo slišati, kako dela vaše združenje eh, raziskovalnih novinarjev sedežem v New Yorku in radi bi vedeli, kaj še Eh, tiči v panamskih dokumentih. Rad bi eh, slišal, kakšno zakonodajo nam predlagate in kakšno vlogo so odigrali posredniki, kot so banke, odvetniki ali pa podjetja, naprimer Mosak eh, Fonseca, se pravi ena sama institucija v Panami od vas bi seveda tudi radi eh, slišali, kaj pričakujete od Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Imamo jasno nalogo, mandat, ki ga je junija 2016 prejel plenum. Eh, naša naloga je, da preiščemo, ali so komisija, države članice in organi držav članic kršili eh, zakonodajo Evropske unije oziroma eh, je niso izvajali. Potem preučiti želimo vprašanja pranja denarja, obdavčitve, odgovornosti bank, davčne utaje. Radi bi vedeli, kako lahko pozitivno oblikujemo zakonodajo na vseh teh področjih. Eh, potem pa še nekaj o eh, mnenju pravne službe sveta. Parlament je po uh, ustreznem členu eh, preveril eh, opisane pravice parlamenta, eh, ne bomo dopustili, da nas ovirajo svet ali kdorkoli drugi določenih dokumentov, naprimer do sedaj nismo prejeli z pristojnima komisarjema se pogovarjamo o tem vprašanju in poročilo Korbet o eh, pravicah pri preiskavah eh, želimo pravzaprav ponovno aktivirati. Eh, mi imamo pravico, da razrešimo komisijo, čeprav so tu ovire seveda zelo velike, to se je nekoč že zgodilo. Vsekakor uh, bomo vse storili za to, da uh, bomo dobili večje pravice pri preiskavah in da bodo naše pravice uh, enake, kot jo imajo nacionalni parlamenti. E, imeli smo tudi dva sestanka koordinatorjev, kjer smo pripravili naše delo. Uh, Eh, zahtevali smo določene študije. Eh, študije iz eh, odborov takse 1 in takse 2 bomo seveda tudi analizirali in načrtujemo celo vrsto javnih predstavitev in obiske v posameznih državah, vendar o tem še nismo dokončno odločili. Odbor za panamske dokumente je dolžan Eh, poskrbeti za preglednost svojega dela, za transparentnost. Eh, to bomo tudi storili, saj bomo na spletni strani objavljali vse relevantne informacije in vse javne predstavitve in seje tega odbora bodo eh, tudi eh, javne, tako da vsi lahko spremljajo naše delo. Naj razložim, kaj smo se dogovorili. Slišali ste eh, intervencijo kolege Rozatija danes smo, imamo eh, pet eh, eh, govornikov v Bruslju, enega bomo slišali s pomočjo videokonference. Začeli bomo z dvema sporočiloma novinarjev, ki nista osebno tukaj, pa imamo posnetke. Vsak govornik ima sedem minut na voljo za uvod. Po tem uvodu bomo imeli razpravo z člani odbora. Eh, vprašanja eh, Eh, boste zastavljali v sklopih eh, petih minut. Vsako vprašanje eh, lahko traja maksimalno eno minuto. Dodatna vprašanja bodo potem še mogoča. Prosim, bodite kratki in omogočajte tudi precizno odgovarjanje na vaše vprašanje, da predsedujoči ne bo moral posegati. Začnemo s posnetimi video posnetki. Gerarja Rajla in eh, Marine Vok. Eh, torej, najprej eh, predsednik konzorcija raziskovalnih novinarjev iz Washingtona in gospa Walker, ki bo potem tudi povedala, kaj se je zgodilo po objavi panamskih dokumentov. Ona je dopisnica v Washingtonu. Video je pripravljen. Prosim. Ja. No. Bombo zaštrkan. Ja. Washington DC. Ja. And what we do is we bring investigators. Torej, mi Združujemo raziskovalne novinarje po celem svetu. Torej, ime mi je Gerard Harail, sem direktor mednarodnega konsorcija eh, preiskovalnih eh, novinarjev. In naša naloga je, da povezujemo preiskovalne novinarje po celem eh, svetu, da skupaj delamo eh, na naših zgodb, zgodbah. Eh, več kot eh, eno leto nazaj je naš eh, partner Süddeutsche Zeitung prišel k nam z 11,5 milijonov dokumentov, ki so jih prejeli od anonimne osebe. Tu so imeli zbrani 40 let dokumentov panamske odvetniške družbe Mosak Fonseca in mi smo zbrali medije iz 76 različnih držav, zato da obdelujemo te dokumente skupaj, da vidimo, ali je tu nekaj javnosti javnega interesa in mi smo našli nekaj, kar je šokiralo svet. Eh, v Gotovili smo, da je 140 eh, izvoljenih predstavnikov eh, eh, imelo podjetja offshore in ni bilo vse nezakonito ali pa narobe, vendar mi smo ugotovili, da gre tu za zelo velik sistem davčnih oaz in sedaj pravzaprav vidimo, kakšne so reakcije civilne družbe. Mi verjamemo, da je naloga novinarja, da pokaže, kaže, kaj gre na robe. In sedaj mora seveda civilna družba in eh, predstavniki eh, narodov eh, poslanci storiti to, kar menijo, da je potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj pa sporočilo gospoda Obermajerja.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 Majer, sem eh, namestnik vodje raziskovalne ekipe pri Süddeutsche Zeitung in eh, mi smo ponosni za to, da se je na nas obrnil eh, žvižgač za panamske dokumente. Prvo sporočilo je bilo jasno. Ime mi je NN, ali ste zainteresirani za podatke? Ko sem to prvič prebral pred več kot enim letom, sem mislil, da je dokaj zanimivo. Eh, šlo je za eh, tajne, eh, tajna podjetja offshore in podatki so vedno dobri in ugotovilo se je, da je to bilo bistveno več kot to. Eh, nekaj mesecev pozneje pa smo dejansko že delali eh, s konsorcijem raziskovalnih novinarjev in stotinami najboljših eh, novinarjev po celem svetu pri največjem mednarodnem sodelovanju novinarjev v zgodovini. Dejstvo je, da smo dobili 2,6 terabajtov internih Eh, e-mailov, dokumentov, pogodb, eh, bančnih podatkov in celo kopij potnih listov. Eh, ugotovili smo, kako politiki in zločinci in tisti, ki ne plačujejo davkov, uporabljajo offshore podjetja, da zakrijajo svoje sledove. In vse to je po ehm, privedlo do tega, eh, da eh, eh, smo odkrili pravzaprav povezave z sedemdesetimi nekdanjimi vodji držav. Pretresli smo mnoge vlade, ugotovili smo, da pač določeni lahko se izognemo zakonodaji, ki jim ni ugodna. Pravila, za katera smo se dogovorili, morajo veljati za vse in sicer za super bogate kot tudi za preostalih 99 odstotkov prebivalstva. Sicer bi bila naša demokracija ogrožena, ljudje bi izgubili zaupanje v demokracijo in mi vemo, eh, kaj se potem zgodi. Ljudje začnejo glasovati za tiste, ki so za preproste rešitve. So za populiste, za rasiste, za fašiste. In zaradi tega vam želim veliko uspeha in ustrajnost pri tej preiskavi. Eh, mednarodni lobby finančne industrije vas ne bo ravno poljubil, vendar je dejansko pomembno ne zgolj za Evropo in Hvala lepa in eh, lepe pozdrave tudi od Ann Arbor iz Michigana. Eh, hvala lepa. Slišali smo načelna mnenja teh dveh gospodov. Seveda smo zelo uh, veseli, da so nam bili na voljo vsaj posredno. In sedaj nadaljujemo z govorniki. Imamo pet. Prvi eh, se bo z nami pogovarjal po Skypu. Upam, da bo to delovalo. Načeloma naj bi bil tudi v stanju odgovarjati na vprašanja. Eh, ves čas naše seje bo na voljo Eh, po Skypeu in sicer Frederik Obermeier z AI, eh, ta iz Washingtona ima EY v svojem eh, prijemku, se pravi drugačna pisava, nista pa v sorodu. Gospod Obermeier. Dear Mr. Lamin, dear Chairman, dear members of Spoštovani člani odbora, tolmači se opravičujejo, vendar je zvok eh, preveč slab, da bi lahko to tolmačili. For example, like um, the cousin of Syria's Bashar al-Assad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 Gospod uh, Kleriks bo sedaj dobil sedem minut časa za svoje izvajanje. Prihaja iz časopisa Knak Belgija. Izvolite. Hvala lepa, da ste me povabili. Sedem minut bom imel na voljo, da vam eh, povem nekaj o preiskavah eh, v Belgiji. In sicer je upletenih kar nekaj časopisov, med drugimi Knak, Lusvah, Modetit. Dobili smo 1,5 eh, milijonov dokumentov in eh, pogledali smo si vsa imena, ki bi bila povezana za Belgijo. In tako smo sestavili eh, seznam 732 belgijskih državljanov ali pa tistih, ki imajo sedež v Belgiji. In, uh, Te, te osebe so imele več kot 1100 slavnatih podjetij. Dejal sem, da so to belgijski državljani in pa tisti, eh, ki imajo neko drugo državljanstvo, pa imajo samo sedež oziroma živijo v Belgiji. Zelo pogosto eh, so eh, izbrali kot davčno oazo britanske deviške otoke, na drugem mestu pa je Panama. Torej, In uh, eh, Mosak Fonseca uh, je podjetje, ki je bilo tukaj v spredju. Številni imajo sedež v Antwerpnu ali v Bruslju in imajo tudi različne funkcije v teh podjetjih, ali so uh, eh, delničari, ali pa imajo pooblastila, ali pa so tam direktori. Uh, našli pa smo celo nekaj čez 80 dejanskih uh, lastnikov. Rad bi vam eh, pojasnil, zakaj tukaj gre pri slamnatih podjetjih. Torej, nastanijo se v tistih jurisdikcijah, kjer so eh, nizki davki in to je še nekaj eh, še pomembnejše, kar morate razumeti. Slamnata podjetja omogočajo anonimnost. Kaj ti, uh, vi niste kot lasnik v spredju. Našli pa smo nekaj več kot 80 dejanskih lasnikov in to kaže, kakšen pomen imajo ti dokumenti, ki so nam jih poslali in ki smo se jih lahko ogledali. Uh, Kajti ti eh, dejanski lasniki so ravno tisti, ki so vedno v ozadju. To so naprimer navidezni delničari, navidezni eh, eh lasniki in tako naprej. Eh, nekateri teh oseb prihajajo iz najbogatejših belgijskih družin. Ta imena smo že poznali um, iz LuxLeaksa in uh, SwissLeaksa. Analizirali smo podatke in ugotovili smo tudi, kakšen je bil profil teh belgijskih državljanov in pa rezidentov, ki so povezani s slamnatimi podjetji v dačnih oazah. Ni nas presenetilo, da so številne zaposlene v finančni industriji. Potem pa smo videli, da nekatere osebe prihajajo tudi iz industrije diamantov, celo na drugem mestu je ta industrija. Torej, eh, industrija diamantov je tudi sektor, ki je zelo izstopal pri preiskavah dokumentov, ki so se pojavili v Švici. Torej, 65 oseb dela iz diamantne industrije, eh, torej od teh oseb, ki imajo slamnata podjetja. Vrhunec ustanavljanja slanatih podjetij je bil leta 2004. Podatki se zbirajo po letu 2000. Eh, večina jih je bila v stiku z Mosak Fonseko. Do tega stika pa je prišlo pogosto preko eh, Swiss Bank. Vedno je bila dvojna pot. Ena pot je šla preko Luksemburga, druga pot pa je šla preko Švice. To sta bili zelo jasni poti za te ljudi, kako so prišli do slavne teh podjetij. Daxia je tudi upletena v to, to veste, da je francosko-belgijska bančna skupina. In oni imajo včerinske družbe v Luksemburgu, uh, to je banka BIL. -E Ta pa uh, je imela potem eksperta, to je, bila, to je bilo luksemburško podjetje, ki je bilo tudi upleteno kot posrednik med končno stranko in pa med Mosakom Fonseko na drugi strani. Kaj je bilo zanimivo videti eksperta in pa analiza podatkov, eh, ki jo je opravil konzorcij raziskovalnih novinarjev, eh, je bila številka ena pri ustanavljanju slamnatih podjetij, kajti eh, prav eh, ta eksperta je ustanovila več kot tisoč podjetij. Zadnji teden, ko smo eh, v knak in v drugih medijih objavili vse te dokumente, se je pojavila še ena hčerinska družba, torej eksperta, igra eh, vlogo tudi eh, pri eh, bahanski zgodbi. Torej, to, ta eksperta je bila torej upletena preko BIL in še nekaj je pomembno vedeti. Skupina eksperta je rešil dakoplačevalski denar v Belgiji in zanimivo je videti, da je ravno ta bančna skupina igrala tako veliko vlogo pri ustanavljanju podjetij v davčnih oazah. Številni pomembni dokumenti so dokazali uh, upletenost eksperte. Našli smo naprimer en, en zelo pomemben dokument, um, tako imenovan dokument o vsebini. Uh, urad Mosak Fonseke je zapisal ta dokument in izkazalo se je, da je bila upletena tudi uh, pisarna v Bruslju. Um, Odziv eh, eksperte lahko najdete, lahko si lahko preberite o tem, eh, o tem e-mailu. Eh, tukaj je zapisano, da so upoštevali vse davčne zakone in to je tisti, pogovor, tisti odgovor, ki ga zelo veliko prejmemo, ko soočimo upletene za izsledke naših raziskovanj. Tudi prejšnja skupina oziroma bančna skupina Fortis je imela hčerinske družbe, ki so bile upletene v ustanavljanje slamnatih družb. Fortis Intertrust, na primer, in ko smo jih eh, potem eh, soočili z nekaterimi uh, uh, uh, izseki iz eh, dokumentov, uh, so nam povedali, da so delovali kot podporni urad za nekaj tisoč uh, uh, offshore struktur za Fortisove uh, strokovnjake. To pomeni, da so te osebe, ki smo jih razkrili preko dokumentov, zgolj vrh ledene gore, kajti tukaj so še naštete druge osebe. Kakšen je bil torej vpliv eh, teh eh, milijonov dokumentov, ki smo jih objavili v Belgiji in drugoč? Prvič, torej, eh, davčne inšpekcije so začele z eh, preiskavami. 732 ljudi smo imeli na seznamu in potem je posebna davčna inšpekcija začela preiskovati 239 oseb z eh, tega seznama. Kaj je drugi vpliv? Belgijski parlament je ustanovil uh, odbor, ki se je ukvarjal z izsledki panamskih dokumentov. Potem uh, belgijska vlada je začela z pogajanji z Panamo. Uh, In sicer, um, kar se tiče tega, da bi izmenjovali davčne informacije. In potem je tu še zadnja pomembna stvar v smislu vpliva. Um, bruselski uh, eh, uh, eh, tožilec je sprožil uh, preiskavo in o tem vam ne morem povedati več podrobnosti. Uh, svojih sedem minut bi rad sklenil z naslednjimi besedami. Želim vam vse dobro in rad bi poudaril še, kako pomembno je, da zaščitimo žvižgače v Evropi. Brez žvižgačev nas danes ne bi bilo tu. Ne bi govorili o uh, uh, Luxu, prej ne bi govorili o panamskih dokumentih, ne bi govorili o tem, kar se je dogajalo na Bahamih. Torej, drage kolegice in kolege iz Evropskega parlamenta, zagotovite, da bodo žvižgače v prihodnje lahko uh, jasno uh, spregovorili. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, gospod Kleriks. Eh, za to, kar ste na zadnje omenili, mi je zelo eh, pri srcu, eh, torej zaščita žvežgačev. To je zelo pomemben cilj, ki si ga moramo zastaviti. Res moramo izboljšati pogoje za žvižgače, kajti brez teh objav, brez podatkov, ki so nam jih poslali, ne bi bilo mogoče doseči eh, napredka. Hvala lepa. Dobro. Sedaj pa pozdravljam Oliverja eh, Cilmana eh, iz Švice, ki dela za Zantak Zeitung in Lumata Dimonš. Hvala lepa. Spoštovani člani Evropskega parlamenta, rad bi. Eh, omenil ni eno zelo pomembno točko, ampak ne bi se spuščal v uh, statistike in to bi bilo morda pomembno za nadaljne raziskave v Evropskem parlamentu. Rad bi omenil Cipr in pa Švico. Cipr je jurisdikcija znotraj Evropske unije in zato torej, eh, je del pregleda eh, inštitucije Evropske unije. In panamski dokumenti so na več mestih Eh, poudarili pomankanje preglednosti eh, industrije offshore podjetij na Cipru. Veliko odvetniških podjetij je ustanovilo offshore podjetja eh, in sodelovali kot direktori, pri tem pa so skrili dejanske lastnike. Um, švicarski odvetniki so tukaj zelo pomagali, kajti izkoristili so davčne vrzeli švi, v Švici. Torej, kdo to v resnici dela? Verjetno poznate primer, ki bi vam ga rad predstavil. Na desni strani vidite Sergeja Rolovina. On je tesen prijatelj eh, gospoda Putina že zadnjih 40 let. On je tudi boter njegovega prvega otroka on je uh, glasbenik in od, na prvi pogled ni eh, zelo uh, premožen. Potem je to še gospod Kovačuk. Uh, on je osebni bančnik gospoda Putina in uh, po leta 2014 je bil že uh, kaznovan. Banka gospoda Kovačoka je ustanovila slavnato podjetje v eh, Panami in sicer v imenu tega glasbenika. Eh, sicer ni čisto jasno, zakaj bi glasbenik potreboval eh, neko slavnato podjetje v Panami, ampak to se je pač zgodilo. Gospod Kovačuk je največji deležnik banke Rosaja. Torej, banka Rosija je ta banka, ki vse to upravlja. Eh, seveda pa je upleten eh, tudi Mosak Fonseka. Številni pa imajo bančne račune eh, na Cipro, torej denar se je dejansko nahajal na Cipro. Toda Eh, Denkelesniki so želeli ostati v zadju in zato so najeli švicarske odvetnike iz Curiha, ki so upravljali podjetja, ki so izvajali vsa nakazila in ki so upravljali uh, z vsemi podjetji uh, uh, gospoda Roldogina. In če si sedaj pogledamo, kaj so v resnici počela ta podjetja, to izhaja iz panskih dokumentov, potem smo ugotovili sledeče. Gospod Roldogin tam spot, sploh ne nastopa, pravzaprav je neobstoječ v teh dokumentih, čeprav je lastnik. Uh, potem eh, banka gospoda Kovalčuka je bila zelo upletena, pa tudi švicarski odvetniki. In kaj počnejo? Prejemajo ogromne količine posojil od teh eh, podjetij. Torej, denar se steka eh, v Rusko banko na Cipru in sicer na stotine milijonov dolarjev. To izhaja iz pogodb, ki so del panovskih dokumentov. In ta denar so potem posredovali lokacijam, ki so sumljive. In to menijo tudi strokovnjaki. Naprimer, denar se steka v hotelske resurse uh, ljudi, ki so v oskem krogu uh, gospoda Putina ali pa uh, v kraj, kjer se je naprimer poročila njegova ščin in tako naprej. Uh, podjetja dobijo tudi tajne pravice, da nadzirajo e, proizvajalcev orožja in da kupujajo luksuzno blago. Dve, dva, e, e, dve milijarde dolarjev so se stekali preko teh podjetij v Panamo in na drugih destinacijah. Torej, kaj je veliko vprašanje? Vse skupaj je izredno sumljivo, seveda. Vključene so milijarde eh, denarja in vključili so zelo izpostavljene politične osebe. In kdo to nadzira? Kdo eh, ima v pogledu to? Na Cipru imamo torej banko, tu imamo denar. Imamo rusko banko na Cipru in to poseduje ruska banka vlada. Tukaj bi eh, zabeležil vprašanje. Torej, če vprašanje je, ali te ruske uradniki v banki res natančno spremljajo, odkot prihaja denar, ali pa so oni nastavljeni se strani Putina. Po drugi strani pa imamo eh, torej, odvetniki iz Švice, ki so upravljali podjetje, ki so imeli nadzor, ki so imeli celoten pregled. In eh, švicarski zakon, pa tudi evropski zakoni pravijo, da bi morali švicarski eh, odvetniki natančno spremljati, odkot prihaja denar, kam gre, kdo je uradni lasnik, kdo je dejanski lasnik. Problem pa je, da ti eh, odvetniki uporabljajo storitev, ki jo nudi eh, Mosak Fonseca in sicer to, oni nudijo navidezne direktorje. To je neka oseba iz Paname, ki pride samo nekaj podpisati, ki podpiše pogodbo in. in Eh, to stori, ne da bi podjetje dejansko upravljal. Torej, to so navidezni direktori zgolj na papirju. In tukaj imamo, in v zvezi s tem imamo tudi um, pravno vrzel na Švici, torej, če nisi podpisal, potem ti ni treba nič. Torej, oni lahko počnejo, kar hočejo. In pravzaprav zaradi tega se s tem oni niti ne ukvarjajo, ne spremljajo, kaj se dogaja. Eh, ti eh, navidezni direktori so odgovorni na papirju in direktori bi morali vedeti, kaj se dogaja. In zato smo vprašali eh, po preiskavi ljudi v Panami, ali so se ukvarjali s tem in potem so oni odgovorili pisno, da uh, imamo odvetniško podjetje na Švici, ki mora uporabljati najboljšo prakso in uh, upravljati nadzor, za, na kakšen način stranka uh, uporablja svoj račun. Torej, švicari so tisti, ki morajo to regulirati in tega pač ne počnejo. To pomeni, da torej, tudi oni niso spremljali, kaj se dogaja. In uh, kar hočem povedati je to, da ni bilo nikakršne kontrole. In to je največji izsledek iz eh, naše preiskave. Obstajajo regulatorne vrzeli, vi se morate s tem ukvarjati in po mojem mnenju se morate osredotočiti na to. Za to schemo je bilo namreč možno to, da so najbližji sodelovci Putina preko Evropske unije prinesli ogromne eh, količine denarja v smislu eh, eh, posojil brez kakršnekoli kontrole. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to, da ste se držali časovnih omejitev. Sedaj pa prosim gospod Štajn in pa gospoda Štročika, da se nam pridružita tu spredaj. Vielen Dank. Ja, ich darf äh, herzlich begrüßen, Frau. Prisrčno pozdravljam gospo Julio Štajn in gospoda Jana Štrocika iz eh, Norddeutsche Rundfunk iz Nemčije, ki sta tudi sodelovala v tem konsorciju. Gospa Štajn, beseda je vaša. Hvala lepa za povabilo in priložnost, da tukaj predstaviva raziskave. Eh, dolgo časa sem razmišljala, vi ste preiskovalni eh, odbor in predvsem iščete kršitve evropske zakonodaje, preverjate, česar komisija ni storila, pa bi morala, tako sem jaz to razumela, vendar eh, težko je pravzaprav pri tem največjem razkritju podatkov dokazati, da je prišlo do kršitve, ker dosti krat nimamo informacij, morali bi biti Eh, davčni preiskovalci, eh, eh, pripadniki kriminalistične policije ali pa uslužbenec tajne službe. Mi smo pa žal samo novinarji. Torej, in težko je pravzaprav tudi dokazati kršitve pri Mosaku Fonseki, Vendar eh, pri panamskih dokumentih nam je to uspelo. Zdaj, saj med eh, svojimi strankami eh, Mosak Fonseka vodi tudi Ramija Maklufova, bratranca Asada, čeprav vedo, da zanj veljajo sankcije. Torej, tu pravzaprav seveda eh, želijo eh, mnogi eh, skrivati svoje premoženje, to je jasna kršitev proti zakonodaji, vendar težko je pravzaprav tu dokazati, da jim je nekdo poka, pomagal. Torej, bolj eh, kot eh, konkretne kršitve zakonodaje me eh, jezi sistematika, ki je tu prišla na dan. Tudi, če ni očitnih kršitev zakonodaje. Po mojem eh, je najbolj eh, problematično, da je zakonito oblikovati slamnato podjetje eh, in ponujati slamnata podjetja. Delajo pač reklamo s tem, da pravi lasnik ostaja anonimen in s tem so pravzaprav izpolnjeni pogoji za nepregledne posle. Eh, in mnogi ponudniki po celem svetu ponujajo slamnata podjetja. Mosak Fonseca je pravzaprav samo vrh ledene gore. Eh, Panama je samo eh, ena iz davčnih oaz. In če po spletu iščete ustanovitev slamnatnih podjetij, boste našli zelo veliko zadetkov in ponudnikov. In neverjetno je, da tema, ki nas tako jezi eh, in eh, povzroča tako eh, ogorčenje, da jo je preprosto najti in uresničiti na spletu. Tu se dela reklama, češ, da se zagotavlja popolna zaupnost, da ni treba plačevati kakršnih koli davkov in podobno. Panama eh, je bila vedno znana eh, kot eh, eh ugledna eh, država in eh, s tem eh, ugledom je sedaj konec. Torej, samo z nekaj klikov na spletu lahko človek postane eh, lasnik eh, slamnatega podjetja. Nekaj klikov, kot če bi pri spletnem trgovcu naročili nekaj malenkosti. Razlika pa je, da seveda preko slamnatih podjetij eh, opravljamo zakonite ali pa nezakonite dejavnosti, tega nihče ne more kontrolirati. Mi smo za NDR eh, pripravili eh, filmsko dokumentacijo in mi smo preizkušali ustanovitev spletnega po spletu, eh, pri nekem spletnem ponudniku smo eh, na spletu ustanovili slamnato podjetje in temu smo potem sledili nas eh, novinar. Kristof Lütkert se je podal na pot in tu boste videli, kaj smo odkrili, ko smo odpotova, odpotovali v Panamo posledeh našega podjetja. Gut, solange es nicht funktioniert, kann ich versuchen. Eh, eh, eh, deluje, dokler ga ne morem prikazati, vam lahko opišem situacijo. Slišala sem, da ni interneta pri Evropskem parlamentu. No, morda je preobremenjen. Torej, mi smo sledili naslovu našega podjetja. Ko smo prišli na naslov, smo bili pred poslovno stavbo, eh, nebotičnik, eh, veliko nadstropi, ni eh, bilo preprosto dobiti dostop do lastnega podjetja. Pot nas je vodila v 19. nadstropje in tam smo bili presenečeni, kajti vse, kar smo videli, je bilo gradbišče. Naše raziskave po spletu so eh, pokazale, da je na istem naslovu prijavljenih 6000 podjetij. Se pravi, 6000 podjetij je prijavljenih na gradbišču. In ko sem to videla, sem videla, kako absurden je ta posel. Nekaj klikov, eh, ni treba stopiti v banko, z nikomor se ni treba pogovarjati. Eh, Eh, v anonimnosti spleta z nekaj klikov postanemo lastniki podjetja. Zakaj je to zakonito? Zakaj lahko uh, reklamirajo uh, podjetja svojo dejavnost s tem, da bo uh, pravi lastnik ostal anonimen, tajen? Tudi če bi obstajal uh, register uh, Eh, pravih lastnikov, eh, s tem ne bi zajeli mnogih posameznikov, mnogih eh, držav in tako naprej. Kdaj bo prišlo do teh registrov, kdaj bodo povezani? Treba je zagotoviti ustrezen pravni okvir in če bi Evropski parlament povečal pritisk, bi marsikaj dosegli. Razčistiti dodatne kršitve zakonodaje na podlagi panamskih dokumentov. To je naloga eh, številnih eh, organov eh, po celem svetu, tudi v Nemčiji. Finančna uprava Zvezdne države Severno Porenje Vestfalija eh, je eh, analizirala podatkovno bazo in eh, dobila informacije o 400 tih podjetjih offshore in sedaj preskuje več zvezdnih dežel in tudi nemške banke so če dalje bolj tarča preiskav. Hvala lepa. Film še vedno ne teče, no lahko si ga ogledate na spletu. Oglejte si še enkrat to gradbišče. Hvala lepa, gospa Štajn. Eh, Gospod eh, Štrocik, hvala lepa, Julija, hvala lepa, eh, drage poslanke in poslanci. Še enkrat se zahvaljujem za povabilo sem in navezujem se na to, kar je omenila Julija. Tu gre za vlogo posrednikov, gre za vlogo tistih, ki vas povežejo z Mosakom Fonteko. Če eh, bi se poslanci eh, eh, tu morali ukvarjati z odvetniškimi pisarnami v Panami. To ni nekaj, eh, kar bi sicer pričakovali. Pa kljub temu danes eh, govorimo. Eh, kaj ti, eh, ker v končni fazi kršitve potekajo tu. Evro, v Evropi. Eh, treba je seveda najprej razumeti sistem. Mosak Fonseca eh, Načeloma, tako kot drugi ponudniki offshore podjetij, ne sodelujejo neposredno s končnimi strankami. To smo videli v naših eh, dokumentih. Obstaja cela vrsta posrednikov. In kot njihovo ime pove, eh, so oni posrednik med eh, Mosakom Fonseko in končnim uh, uh, klientom. Zakaj to počnejo? To smo danes eh, slišali. Zato, da eh, Mosak Fonseca lahko trdi, s to stranko nikoli nismo sodelovali, eh, nismo imeli opravka z njimi, delali smo z njihovim eh, bančnim eh, posrednikom, govorili smo z eh, njihovim odvetnikom, ne pa z njimi neposredno. Oh, Vielleicht können wir den kurzen Teil. Okay, alles klar. Ähm, Tu gre za uh, izločevanje odgovornosti, uh, ki bi jo nekdo sicer moral prevzeti tu uh, v tem uh, poslu. In to je funkcija, ki jo upravljajo banke. Uh, Mosak Kufon, seki pa tega ni treba. E, tu sem napisal, e, da gre za e, poverjanje dolžne skrbnosti drugim na vzven. Torej, tu gre za upravljanje čez različne državne meje, tu gre za celoten poslovni model Mosak Fonseca kot odvetniška družba v Panami nikoli ne bi mogla pridobiti toliko strank. Tu gre torej za pridobivanje strank, to počnejo posredniki, oni iščejo uh, bogate uh, stranke in jih uh, napotijo na uh, ta način poslovanja. Uh, torej, uh, Stranka gre svojemu bančnemu svetovalcu, z njim se pogovori in ta eh, potem vse to uredi z odvetniško pisarno, ki eh, oblikuje slamnato podjetje. In na ta način lahko stranka tudi na koncu govori resnico, če jo vprašajo, ali je to vaše podjetje in lahko reče, ne, formalno to ni moje podjetje, uh, ker je formalno v lasti nekoga drugega. E, torej, to je celoten poslovni model. E, tudi sodelavci se selijo iz Mosaka Fontana seke v banke in nazaj. To je kot Amazon eh, za eh, offshore podjetja. Se pravi, gremo enemu eh, umestniku in od njega dobimo vse, kar hočemo. Pred panamskimi dokumenti smo imeli tudi druge objave podatkov in tu smo tudi našli cel seznam bank, pravi kdo je kdo bank. Eh, šest od sedmih največjih bank v Nemčiji eh, smo našli eh, v teh panamskih dokumentih, ponujali so offshore poslovne modele in to ni na ključje, to je pravi poslovni model. In če si ogledamo pravzaprav tudi banke po celem svetu, vidimo podobne številke od 20 največjih svetovnih bank jih je 13 eh, na seznamih iz panamskih dokumentov in eh, bahamskih dokumentov. Eh, torej, banke pravzaprav Eh, dobro služijo s tem modelom, ne samo s posredovanjem eh, slamnatih eh, podjetij, temveč denar, ki ga nekdo skrije, mora nekje obležati in to ponavadi ni v Panami, temveč v Luksemburgu ali pa Švici. Eh, eh, problem pa je, da gre tu za banke, ki so jih deloma reševali eh, z denarjem davkoplačevalcev. Te so tudi udeležene v tem poslovnem modelu. Tu imamo potem pa še nekaj drugih akterjev, ki jih ne bi našteval. Tu gre za različne odvetnike, zasebne upravljavce premoženja, to je nereguliran trg, potem zasebni svetovalci, ki so pravzaprav Eh, samo zaposleni, kjer eh, je samo ena oseba v podjetju, vendar mislim, da se moramo sedaj osredotočiti na banke, zaradi tega, ker eh, se to vedno znova v pojavlja v sistemu. Potem pa imamo naprimer točke vse na enem mestu, se pravi, vse na enem mestu najdemo davčne svetovalce in posrednike in eh, računovodje. Eh, to smo tudi videli v eh, dokumentih iz Luksemburga in Poglejmo si dejstva. V panamskih dokumentih se pojavlja več kot 500 bank po celem svetu, 30 jih je povezanih z Nemčijo. Uh, Eh, to so nemške banke, ki so dejavne v tujini ali pa tuje banke, ki imajo izpostave v eh, Nemčiji. Od eh, najpomembnejših desetih posredniških bank so štiri prišle iz Luksemburga, tri iz Kanalskih otokov, dve iz Švice, eno iz, ena iz Monaka. Se pravi, to se ne dogaja v Panami, to se dogaja v Evropi. V nekaj urah poleta pridemo do vseh teh. Našli smo elektronsko pošto sodelavca Mosaka von Seke iz Luksemburga iz maja 2005, ki pravi, in to vas eh, ne bi smelo eh, presenetiti, eh, če vam rečem, da so prodaje v Evropi neverjetno dobre. Torej, ta svetovalec je v enem tednu Eh, prodal 115 slamnatih podjetij. To je en urad v Luksemburgu, ni v Panami, ni eh, na Bahamih. To se dogaja v naši sredini in to je zelo pomemben vidik eh, te zadeve konzorcij raziskovalnih novinarjev je eh, zelo dobro eh, eh, analiziral podatke, jih predstavil v podatkovni bazi, ki je dostopna. Tu so zbrani dokumenti in najdete tudi 24178 posrednikov. Vsi ti sledijo poslovnemu modelu, ki nam gospodarsko škoduje. Vprašali ste nas, kje lahko začnete s preiskavami. Mislim, da bi bilo dobro, če greste potem eh, seznamu in povabite eh, eh, vse te ljudi seznama na pogovore. Hvala lepa gospod Štrocek, hvala lepa gospa Štajn in sedaj prosim gospod Knus, da pride sem. Lepo pozdravljam gospod Mino Knus iz um, uh, finske um, družbe za radio televizijo. Uh, ni mi treba gospe posebej predstavljati gospa, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste me povabili, zelo sem pa šaščena, da sem danes v tem odboru. Sestavila sem nekoliko bolj podroben dokument. Uh, kajti v to kratko predstavitev sem poskušala stisniti kar se da veliko uh, podatkov. Upam, da tole deluje. Kje moram pritisniti? Tu? Dobro. Uh, Uh, finske izsledke uh, sem razdelila v štiri skupine in to verjetno velja za večino držav. Mislim, da so najpomembnejše skupine, ki si jih morate pogledati in to so omenili že kolegi pred menoj, so posredniki in predvsem banke. Kajti to je industrijski način, kako nudite slamna ta podjetja oziroma offshore podjetja. Eh, glavna, uh, glavna primera na finskem sta Meco in Nordija, ki oba delno, in oba delno poseduje država. Torej, to smo našli v Nordeji. Eh, tukaj gre za okrog 400 offshore podjetij in sicer iz urada v Luksemburgu Nordeje, so uh, v glavnem posredovali ta offshore podjetja. Nekatera sicer tudi iz Švice in sicer so to offshore podjetja, uh, nekatera so v Panami in druga v Britan na britanskih uh, deviških otokih. Um, ehm, Upleten je bil Mosak Fonseca, sedaj že veste, kako to poteka. Torej, stranka je uh, posrednik v svetu Mosak Fonseke. Uporabljali so celo vrsto eh, tančic, uporabljali so um, navidezne direktorje uh, in tako naprej. Naprimer, našli smo tole. To je del elektronske pošte. To je, uh, pisala, to je pisal luksemburški urad uh, ehm, uh, Mosak Fonseki in tukaj prosijo, da bi uh, uh, odpravili ime, uh, da bi izbrisali ime navideznega direktorja iz vseh dokumentov, kajti te osebe sicer uh, eh, mrtva že 8 let in prosijo, da naj uh, izbrišajo ali spremenijo ta ime. Uh, to je elektronsko pošte iz leta 2008, ta oseba pa je umrla leta 2005. Ta dokument ni povezan za Nordijo, ampak je pomemben, kaj ti kaže, kako absurden je sistem za navideznimi direktorji. Potem smo našli to. Veliko je primerov um, predatiranja, uh, kajti uh, tukaj gre za, tukaj um, urad prosi uh, Mosak Fonseko, naj spremeni dakom za nazaj. In odgovor je da. Seveda, če plačate eno leto, uh, stane 200 evrov, če spremeni datum za dve leti nazaj, stane 350 dolarjev. Primer Nordija je uh, bil zelo pomemben primer sodelovanja z našimi nordijskimi kolegi. In oni so našli celo vrsto zelo čudnih posojil. Eh, prišlo je do zanimivih eh, srečanj med Nordijo in Mosakom Fonseko in imamo zapiske o tem. In iz tega izhaja, da je to v resnici eh, igrica med eh, mačko in miško. Naprimer, pojavi se nova direktiva, nov zakon in potem so se srečali in razpravljali o tem, eh, kako bi našli rešitev, kako bi se umaknili v neko drugo jurisdikcijo. In zato je zelo zanimivo brati te komentarje. Panamski dokumenti so res razkrili da se je ta lahkoten sistem še vedno nadaljeval kljub opozorilom. Nordija je bila večkrat uh, opozorjena sa strani švicarskih uh, davčnih oblasti in sicer zaradi svoje zelo slabe uh, politike pranja denarja. In zelo zanimivo je bilo videti, da se potem opozorili ni nič izboljšalo. Drugi primer pa je meco. To je uh, veliko eh, finan, uh, finsko podjetje, delno v roke države, delno v roke pokojninskih skladov. Tukaj je šlo za primer pranja denarja. Menedžer, ki je delal za meco v Rusiji, je posredoval denar preko svoje slavnete družbe v Panami preko meca. Torej, prodajal je uh, ruskemu podjetju, plačeval pa je iz svojih uh, panamskih slamnatih podjetij in sicer preko svojega zasebnega švicarskega računa in potem je šel ta denar v Nordejo. Iste proizvode je potem prodajal šve, švedski družbi, ampak po šestkratni ceni. In ta ekstra denar se je stekal v britansko podjetje in potem nazaj v njegov žep. Uh, Eh, in sicer v eh, panamsko slamnato družbo, ki je bila njegova. In to je bilo možno zahvaljujoč eh, tem offshore podjetjem, zahvaljujoč tem tajnim računom in pa anonimnim družbam. Šlo je za, na deset, za desetine milijonov evrov za uh, drage kamne, za uh, zla, zlato in tako naprej. To je zelo dober posel, kajti vključenih je celo vrsto tajni, tančic, eh, kajti ni jasno, kdo opravlja nakazila. Eh, v Švici policija ni začela preiskovati, očitno nihče ni preiskoval eh, primer opranja denarja posrednikov, čeprav je bilo vključenih toliko evropskih držav. Torej pravzaprav bi lahko s tem dobičkonosnim poslom še nadaljeval. In isto je eh, počel tudi s švedskimi in italijanskimi eh, eh, družbami. To sem vam želela povedati, kajti mislim, da je to nekaj zelo pomembnega. Na finskem teče sodni postopek. Finske davčne oblasti zahtevajo naš editorialni material od nas, zahtevajo te dokumente. In eh, to so bile zelo agresivne davčne oblasti. Ne poznam nobene druge Eh, države ali pa nobenih drugih novinarjev, ki bi bili upleteni, ki bi bili deližni takšnega sistema. In eh, eh, mi smo dali, da ne moramo dati na razpolago vseh teh raziskovalnih dokumentov. To poteka pred upravnim sodiščem v Helsinkih. Naš, to bo dolga zgodba. Naš odvetnik pravi, da bi do odločitve lahko prišlo v prihodnjem poletju in potem se lahko pritožijo. Torej, to bo dolga zgodba. Mislim, da je to zelo zanimivo, kajti Finska je na prvem mestu seznama medijske držav, kjer je zagotovljena visoka eh, medijska eh, svoboda in do sedaj smo imeli visoko eh, zaščito virov in zato mislim, da je to zanimiva zgodba, kajti to predstavlja grožno za preiskovalno novinarstvo. Za raziskovalno novinarstvo. Naj zaključim, kaj se lahko naučimo iz panamskih dokumentov. Treba si je pogledati te posrednike, te stranke. Drugič, preglednost. Eh, to je seveda ena najpomembnejših stvari, kajti preveč je uh, tančic um, tajnosti. Uh, mislim, da bi morali biti poslovni registri po svetu pregledni. In naj zaključim, um, um, uh, sodni postopek, ki teče proti žvižgačem, je sramota. Uh, Govorili smo o zaščiti virov in žvižgačev in mislim, da je to res nekaj, kar je enostavno sramota. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Knus. Vsem se lepo zahvaljujem tudi za vaša priporočila, ki ste jih predstavili. Uh, smo uh, v zamudi, uh, kajti začeli smo deset minut prepozno. Upam, da nam bo uspelo zaključiti krok vprašanj. V parlamentu imamo dva soporočevalca. Kolega Jeko Pofort iz vrst socialdemokratov in drugi soporočevalec je Peter Ječek iz Aldeja, torej iz vrst liberalcev. Oba soporočevalca boste sedaj dobila besedo, skupaj boste imela največ pet minut. Gospod Jeko Fort. Thank you so much, Chair, and Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil vsem današnjim gostom. Mislim, da je to zelo pomembna seja panamskega odbora. Rad bi se zahvalil novinarjem, pa seveda tudi žvižgačem za njihovo neotrudno delo eh, v zvezi s temi dokumenti. Eh, to je odlično delo in to je res srčica novinarstva. Razkrili so nam industrijo davčnih oas, preglednost je šipka točka. Eh, in to je temna stran eh, izredno bogatih, eh, to je tudi vir korupcije, pranje denarja in tako naprej. Prepoznali smo številna imena, naprimer uradniki iz FIFE, Putin, potem smo tukaj izvedeli tudi za nekdanjega ministerskega predsednika Islandije. Vsi bi si seveda želeli spremeniti sistem, ki je omogočil ta temačni sistem. In zato bi imel vprašanje za vas. Ali se srečujete s kakšnimi pravnimi uvirami ali s eh, političnim pritiskom, eh, ko opravljate svojo eh, raziskovano delo? To bi radi vedeli. Kajti zvedeli smo torej za ta sodni primer v Luksemburgu po Luxo. In katero zakonodajo bi vi spremenili na področju boja proti pranju denarja, pranju denarja in pa davčne utaje? Hvala lepa za vaše odgovore. Okay. Dobro, hvala lepa za to vprašanje. Kdo bi želel odgovoriti? Kdo od novinarjev bi želel odgovoriti? Ja. Eh, hvala za vprašanje. Kar se tiče pravnih uvir in pa političnega pritiska, bi rad povedal sledeče. Lahko govorim samo za Belgijo, ne morem govoriti v imenu kolegov iz drugih koncev sveta, kajti zavedati se moramo dejstva, da je medijska svoboda Eh, nekaj zelo dobrega. Eh, to zelo dobro deluje v Belgiji. V Belgiji je zagotovljena medijska svoboda in mi se tu nismo soočali z nobenim političnim pritiskom in z nobenimi pravnimi ovirami. Doživeli pa smo seveda odvetnike, ki so nas želeli prepričati, da naj ne objavimo dokumentov iz različnih razlogov. Ampak eh, številni kolegi iz drugih držav, ki so morda manj demokratične, ali ki imajo uh, slabši ugled, uh, se včasih soočajo s težavami. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kofort. Lahko postavite dodatno vprašanje. Da, hvala lepa. Želel bi, da še kdo odgovori na sledeče vprašanje. Katero ključno zakonodajo je treba spremeniti na področju davčne goljofije, davčne utaje in pranja denarja? To je za nas zelo pomembno. Uh, Eh, pomislimo na vse posrednike, naprimer. Eh, vprašanje je, kako eh, naj se jih lotimo. Ali iz vaših izsledkov izhaja karkoli v zvezi s tem, kar bi lahko mi uporabili? Hvala lepa za vaš odgovor. Hvala lepa. Gospa Štajn je govorila o tem, bi želeli vi morda odgovoriti na to vprašanje. Ja, torej hudič je vedno v podrobnostih in tukaj je konkretizacija gotovo težka. Ampak načeloma gre tukaj za poslovne modele. Gre za to, da obstaja poslovni model, kjer uh, je lahko dejanski lasnik anoniman. In uh, s temi pon te ponudbe se celo oglašujejo, to je legalno. Ilegalno to postane, če se uh, počne kaj nezakonitega. Ker pa nimamo pregleda nad tem poslovnim modelom, tega tudi ne moramo razkriti. Uh, in zato je tega cel kup v davčnih oazah in eh, tisti, ki se poslužujejo teh offshore podjetij, so pogosto kriminalci, eh, ki pa eh, stojijo drug ob drugem s povsem običajnimi osebami, ki niso ničesar zagrešile. Prosim, imate možnost še enega vprašanja? Ja, hvala. Tudi samo kratek, malo lasno vprašanje. Vesel sem, da ste številni omenili banke v Evropi. In zato me zanima, kako se, eh, kakšno vlogo imajo banke v vašem raziskovalnem delu. Kajti zelo pomembno je, da eh, eh, spregovorite o bankah, o teh posrednikih. Kaj bi lahko storili več, zato da bi zagotovili, da bodo bolje sodelovali? Hvala lepa. Kdo želi odgovoriti? Gospa Knus, morda bi lahko jaz odgovoril. V primeru Nordeje je bil vpliv v nordijskih državah izredno velik. Na finskem, naprimer, so eh, organizacije, zasebniki, stranke zaključili, e, zaprli svoje račune v Nordeji. In končno je morala Nordeja to vzeti zelo resno. Opravili so notranjo e, preiskavo v Luksemburgu. In mislim, da je objava uh, privedla do tega, da so to vzeli res zelo resno. Predtem pa, je, pa se da, je sodelovanje šepalo, uh, ko smo imeli intervjuje. Potem pa so spoznali, kako velik vpliv je to imelo in ljudje so se res razjezili, to je bila za nje potem šele zelo velika stvar. In imamo občutek, da sedaj to jemljajo resno. Hvala lepa, eh, želel bi nekaj dodati, če smem. Torej, iz vidika Švice ja, bi rad nekaj dodal, kajte veliko smo govorili o bankah. Dobro je, če si pogledate banke, torej večina offshore podjetij bi bilo eh, ustanovljenih med leti 2005 in 2007, zato da bi se izognili eh, Evropski direktivi o prihrankih. In takrat so švicarske banke ustanavljale ta podjetja. Torej, v nekaj letih se je vse premaknilo na odvetnike, kajti ti so mnogo manj regulirani kot banke. Jaz bi res rad povdaril, da e, ne smete nikakor spregledati odvetnikov. Hvala lepa, gospod Cilman. Sedaj pa dobi besedo gospod Peter Ježek, soporočevalec iz Aldeja. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi pohvalil vse upletene e, novinarje Rad uh, bi uh, se vam zahvalil za, vas, za vaš eh, duh sodelovanja in pa za vašo nesebičnost. Res ste lep primer timskega dela. Zanima me uh, vaš pogled v zvezi s sledečim. Kar se tiče uh, predvsem obsega problema, ali so panamski dokumenti in druga razkritja zgolj vrh velike ledene gore. Zanima me, kakšen je obseg tega problema. Uh, Ne sprašujem vas nujno, ali delate na nekih drugih razkritih, pa vendarle. Potem, kar se tiče davčne utaje. Kolikor sam to razumem, ne glede na ime, ne glede na državo, ki je upletena, eh, scheme davčne utaje ostajajo več ali manj enake, torej s posredniki, z slandatimi družbami in tako naprej. In po mojem mnenju je tu najpomembnejše sledeče. Kakšna je naša uloga? Kakšne so tiste ovire, ki so prepričali, da nismo dosegli več znatnega napredka pri tem vprašanju? Ali je razlog ta, da vlade v državi tega ne obravnavajo kot prioriteto, ali pa je razlog ta, da niso sposobni obvladati tega položaja, se ne znajo učinkovito soočiti z davčnimi uh, oazami? ali pa evropska zakonodaja, ki ta hip velja, ni ažurirana, ni kos te naloge. Je, povedano je že bilo, da eh, so jedra, jedro problema eh, sanete družbe in pa njihova anonimnost in legalnost eh, te anonimnosti in da morda potrebujemo nov zakonodajni ukvir. In kar se tiče prihodnosti, kako bi zagotovili izvajanje naših prihodnih priporočil? Ali bodo mediji, upam, da bodo mediji še naprej um, predstavljali, izvajali pritisk na vlade in gotovo bodo v opoziciji v odnosu do tistih, ki imajo interes od obstoječega sistema. Ja, hvala lepa, to ste bili dve minuti. Kdo bi želel odgovoriti od novinarjev? Gospa Štajn. Izvolite denar si vedno ubere pot. In to je tudi eden od razlogov za eh, to, zakaj se je tako malo eh, zgodilo do sedaj, kajti v vladah imamo zelo nasprotujoče si interese. To verjetno poznate bolje kot mi. Vedno gre za to, da bi podjetja ostala konkurenčna. In zato tudi ne uvedemo rigoroznih pravil, ki bi jih sicer potrebovali. In na zgolj na mednarodni ravni bi bilo mogoče ukrepati proti temu, tudi kar se tiče boja proti slamnatim družbam. In velik izziv je ta, da bi zavezali vse države, da bi vključili vse države uh, pri uh, eh, eh, spremenjenju sistema. Hvala lepa, gospod Štrocek, bi radi kaj dodali. Da, uh, rad bi se odzval na prvo točko, uh, ko ste vprašali po obsegu. Pred kratkim smo v vahanskih dokumentih, ki so nekoliko medijsko manj eh, odmivni. Mm, ki pa eh, spet eh, odkrivajo eh, okrog 140 tisoč podjetij v davčnih oazah. Eh, očitno eh, je to eh, letni volumen Eh, pogledali smo si delo Mosak Foseke v 20-30 letih in lahko si potem predstavljate, koliko je teh podjetij oziroma kakšen je obseg. Hvala lepa. Bi radi še nekaj dodali? Dobro bi bilo povdariti to. Glavni zakonodajni koraki, ki jih je treba storiti, so zunaj EU. Eh, kajti v panamskih dokumentih so omenjene jurisdikcije in te bi morale oblikovati celotno poslovanje na bolj pregleden način. Dobro bi bilo, da bi videli, kdo so direktori, kdo je za družbo. Tukaj potrebujemo večjo preglednost. Eh, potreben je tudi politični pritisk. Eh, treba je politično pritiskati na te države. To je pomembno. In to je še en element izmanjava informacij. OECD je sta začela ukrepati na tem področju, kot vemo. Ampak glavni zakonodajni koraki, ki morajo biti storjeni, so zunaj EU in zato mora EU izvajati politični pritisk. Hvala lepa, gospod Kleriks. Sedaj pa vprašanje v imenu političnih skupin. Najprej koordinator Evropske ljudske stranke, Dario Sosati. Uh, uh, Tudi jaz se zahvaljujem novinarjem, eh, ki smo jih eh, povabili in ki so nam dali zelo zanimivo sliko eh, te patologije, če lahko uporabim to besedo. Imam na hitro dva, tri vprašanja. Kakšne so glavne vrzeli v zakonodaji Evropske unije? na primer direktiva proti pranju denarja, direktive in uh, ureditve, ki preprečujejo um, davčne goljufije. Kaj je treba pri teh popraviti? Uh, ali države članice ne izpolnjujejo zakonodaje Evropske unije in ali je do te patologije prišlo zaradi neustreznega izvajanja evropske zakonodaje v državah članicah. In mi seveda vemo, kaj so dejavniki za ustanovitev uh, slamnatih podjetij, eh, vemo, da gre za anonimnost, uh, nizke davčne stopnje, Treba je torej izvajati politični pritisk, se pogajati, vendar kaj lahko mi naredimo za to, da prisilimo državljane in podjetja iz EU, da poročajo o dejavnostih eh, v davčnih oazah eh, in eh, offshore podjetjih. Hvala lepa. Kdo želi odgovoriti? To je prav gotovo težavno vprašanje na katerega bomo verjetno v popolnosti odgovorili šele, ko bomo končevali naše delo. Gospa Štajn? Ja, hvala lepa. Kar je zanimivo eh, pri eh, teh panamskih eh, dokumentih je, da je težava v morali in ne v pravnem okviru. Naprimer, to, kar je delal islandski ministerski predsednik, eh, to je bilo zakonito, kar je on počel. Eh, in če se vprašamo, kaj moramo spremeniti, eh, ja, potrebujemo registre ki morajo biti povezani. Treba je zagotavljati izmenjavo informacij. Vse države morajo sodelovati eh, pri tej izmenjavi informacij in tudi znotraj držav je treba zagotoviti izmenjevanje informacij, tudi tu uh, eh, obstajajo pomankljivosti in vse to je treba urediti po vrsti. Hvala lepa, gospod Silman. Jaz bi tu izpostavil dve stvari. Mi imamo zelo stroge zakone v Evropske uniji in če bi vse spoštovali, bi imeli bistveno manj eh, težav. Naj izpostavim dve stvari. Najprej izvajanje. Nič ne pomaga, če imamo registre. Uh, resničnih lastnikov, kot naprimer na Cipru, če se teh eh, lastnikov ne unaša v registre. Tu je treba dejansko eh, prisiliti, da se ustrezno eh, izpolnjujejo registri. Potem pa druga stvar eh, zašita eh, žvižgačev. Eh, mi bomo dobili informacije, kot naprimer pri panamskih dokumentih, le če bomo zaščitili žvižgače, eh, gospa eh, Knus, da, kot so povedali kolegi, registri so zelo pomembna stvar in več sodelovanja eh, med davčnimi organi je treba zagotoviti. Eh, naprimer, finski, danski organi napadajo medije, vendar one bi morali bistveno bolj sodelovati med seboj in preiskovati te primere. Hvala lepa, Darius. Še 45 sekund za opombo. Če bi eh, pripravljali črni seznam držav, eh, v katerih bi morali prednostno opraviti preiskave eh, zaradi suma, da so davčne oaze in da omogočajo neplačevanje davkov in podobno. Kakšni bi bili vaši predlogi? Tu v našem odboru moramo organizirati svoje delo in mi se moramo verjetno osredotočati na države, kjer so te prakse uh, običajne. Kakšen bi bil torej vaš predlog? Lahko da še kdo kratek odgovor? Ja? No, to smo torej zabeležili kot temo. Hvala lepa. Peter Simon za SND. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej eh, vprašanje za gospoda eh, Strosika. Govorili ste o deželnih bankah. Tu gre za državne banke in vi ste govorili v sedanjiku, da so vključeni v te škandale. Eh, vendar je bilo eh, slišati, da so določene banke nehale s tem eh, poslovanjem. Ali imate podatke o tem, katere banke še vedno poslujejo na ta način, kdo so njihove stranke, katera poslovna področja pridajo tu v poštev? Torej, glede časovnice, verjetno imate prav, mi smo zvedeli, da eh, so ne zgolj eh, eh, državne banke nehale izvajati take posle ali pa jih saj bistveno zmanjšale. Dejstvo pa je, da Eh, smo imeli primere bank, ki smo jih reševali z denarjem davkoplačevalcev, ki so v zadnjih dveh, treh letih še opravljali tako dejavnost. Eh, in dosti krat seveda delajo preko eh, izpostav v tujini, v Luksemburgu, v Švici, pri HSH Nordbank gre za navaden posel z zasebnimi strankami, Eh, oni so naprimer zelo eh, močni na področju ladjarstva. Eh, tudi ladjarstvo je eh, zelo izpostavljeno področje v panamskih eh, dokumentih igra eh, kvantitativno določeno vlogo, vendar eh, dejstvo je, da eh, se pojavljajo vsa druga poslovna področja. Eh, hvala lepa. Gospod Peter Simon, drugo vprašanje. Ja, vprašanje za gospoda Cilmana. E, govorili ste o e, dožnostih e, glede skrbnosti, ki jih e, poverjajo drugim, e, ki jih ne izvajajo. Naprimer, e, sodelovanje švicarskimi bankami in pravila po katerih pravzaprav banki določenih eh, dolž, eh, ukrepov dožne skrb, skrbnosti ni treba izvajati. Eh, torej, ali imate še druga poročila glede nespoštovanja načel dolžne skrbnosti? S tem smo se ukvarjali. E, torej e, po mednarodnih pravilih bi moralo biti tako, da e, so odvetniki, tudi če ne dajejo svojega podpisa, da bi morali biti pristojni za dolžno skrbnost. Da, vendar v Švici temu ni tako in zaradi tega se mnogi obračajo na švicarske odvetnike in 90 odstotkov eh, strank je v rokah odvetniških pisarn in ne bank. Niso več banke eh, ti eh, posredniki. V Nemčiji nismo našli odvetniških pisarn, ki bi zdelovali z načinom odvetniških pisarn Eh, imenovanja eh, navideznih eh, lastnikov in to poznamo pravzaprav samo v Švici. Jaz bi rad tudi predstavil primer iz Nemčije, da vidite, kako to deluje. Pri neki banki v Hamburgu smo videli več primerov za izogib pravilom. Če ima nekdo 24 odstotkov pri nekem podjetju, potem je tega družbenika treba preveriti. To je pravilo 24 plus 1. In potem imamo take primere. Nek poslovnež ni edini eh, lasnik in njegov partner, temveč so lasniki še eh, žene in odvetnik in s tem so se izognili temu pravilu, eh, ker imajo naenkrat pet navideznih lasnikov. Hvala lepa, Peter, samo še tri sekunde. Eh, Naslednja je gospa Pirko Ruhonen Lerner za EKR. Haluaisin alkuun onnitella paikalla olevia journalisteja työstä, jota te olette tehneet. Eh, torej, hvala lepa eh, vsem eh, prisotnim novinarjem za opravljeno delo. Upam, da bo ta mednarodni konsorci novinarjev uspešno nadaljeval svojim delom. Imam pa seveda še vprašanje glede pridobivanja informacij, glede preiskav, kako lahko Evropska unija pomaga. Panamski dokumenti kažejo, da tu obstaja neka davčna oaza, da obstajajo eh, tu posebni računi, mi vidimo ta razkritja. Sedaj pa je treba to dopolniti z podatki iz nacionalnih eh, podatkovnih baz, eh, se pravi takih, ki so zunaj Paname. Torej, moje vprašanje je, kaj potrebujete za svoje raziskave, eh, kakšne probleme vidite, kako dobivate informacije o lasništvu iz držav članic, kakšno je vaše mnenje glede preglednosti pri pri eh, premoženskih eh, vidikih. Eh, na finskem smo ugotovili, da imamo model odprte lasnine. Na ta način lahko dobro preverimo, kdo je lasnik premoženja na finskem. Ta model premoženja preglednega lasništva podjetij, ki kotirajo na borzi, bi morali razširiti tudi na to vrstna eh, podjetja. Mi imamo torej model odprtega lasništva delnic. Ta model je treba razširiti. Želi kdo eh, odgovoriti na to opombo? Ja, na kratko, v finščini. lastniški registr je prav gotovo zelo pomemben. Mi vemo, da to na določenih področjih deluje na finskem in to je treba razširiti. Tudi finskim lastnikom je treba onemogočiti zakrivanje lastnine. Eh, je pa vedno vprašanje, ali bo ta zakonodaja sprejeta. Panamski registr očitno ni pregleden, transparenten, tu imajo te navidezne direktorje. In to so seveda situacije, s katerimi se soočamo v daljšimi oazami. Tu vidimo pri panamskih eh, dokumentih. Äh, gospod Cilmanče? Äh, Prav gotovo bi pomagalo, če bi na uh, britanskih uh, deviških otokih in v Panami imeli uh, take registre bankam, posrednikom, odvetniškim pisarnam bi bilo bistveno težje eh, zakriti, kdo so njihove stranke. Potem pa se zastavlja vprašanje, eh, če bo to odprto, če bodo te informacije dostopne, potem bo več slamnatih eh, mož. Torej, tega ne smemo pozabiti. Mi moramo pravzaprav tu delovati po dveh tirih, kajti sicer ne bo delovalo. Gospa Ruonen Lerner, naslednje vprašanje. Imate še eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mi ne bomo odkot e, prihajajo ti podatki, vendar e, mi vidimo, kako pomembna je zašita žvižgačev, e, kako naj Evropska unija izboljša njihovo zašito. Druga stvar, ki je tudi s tem povezana. Ali menite, da je bilo v zadnjem času več takih razkriti, Eh, saj več pozornosti je bilo za taka razkritja. Ali bi lahko Evropska unija pomagala, da se taka razkritja dogajajo tudi v prihodnosti, da jih bo eh, še več? Hvala lepa, kdo lahko na hitro odgovori. Gospa Štajn, Luksemburg je eh, ustanovna članica Evropske unije in zaradi uh, LuxLeaksta sta dva novinarja na sodišču. Eh, se pravi, ta primer tudi kaže, da je treba zvižgače zaščititi bistveno bolje. S tem se strinjam. Sedaj pa Mihael Teurer iz Aldeja. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Kot koordinator Aldeja se želim zahvaliti eh, novinarjem za njihovo delo. Eh, zahtevamo boljšo zaščito žvižgačev, to je nujno potrebno. Škoda, da nimamo tehnične povezave z gospodom Obermajerjem. Upam, da bomo ta pogovor z njim nadoknadili. Imam pa konkretno vprašanje za gospod Štajn in gospoda Štrocika govorili ste o posrednikih v Luksemburgu in v Nemčiji in drugod. E, oni posredujejo te konstrukte, ta slamnata podjetja. Ali e, je e, nad, urad za nadzor bank dovolj preiskoval vse te stvari? Ali so ugotavljali, ali prihaja do kršitve zakonodaje Evropske unije? Povedali ste, da obstajajo kadrovske povezave med podjetjem Mosakom eh, Fonsekom in bankami in posredniki. Ali eh, lahko dokažete, da je družinski član eh, Eh, in sicer sin eh, gospoda Fonseke delal v neki nemški banki. Ali ste govorili tudi z gospodom Jürgenom Mosakom? Ali ste se z njim lahko pogovarjali o tem vprašanju? Hvala lepa. Kdo bo odgovoril? Kdo se počuti nagovorjenega? Da, jaz. Eh, za Jürgena Mosakom nismo govorili, bili pa smo v pisnem stiku. O tem smo poročali, da je to družinski član družine Fonseca. Mislim, da to ni bil uh, sin, ampak nečak. In on je uh, delal prakso v neki uh, švicarski podružnici banke. To vemo danes. Banka tega tudi ni tajila. Eh, tega ni zavrnila. Vsaj ne tako, da, eh, bi bilo, da to ne bi bilo vredostojno. Šel pa bi še korak naprej. Predstavljati si moramo to, da ta posel tako na strani banke, kot na strani posrednikov, kar se tiče odvetnikov, kar se tiče eh, Mosak Fonseke, eh, Eh, do neke mere v eh, nemško eh, govorečem prostoru. Nekaj časa smo imeli Latinsko banko iz Drezna, ta je bila potem razdeljena. In tekom te prodaje so številni nemški bančniki, ki so se izobraževali naprimer v Hamburgu, uh, eh, odšli potem v Južno Ameriko in tam so dobili naprimer um, službo pri Mosak Peki in tam so potem znova sodelovali uh, kolegi, ki so šli potem v druge banke, pa so tudi prihajali iz tiste drezdenske eh, banke. Oni se med seboj poznajo, družine so naprimer šle skupaj na dopust. Um, in to pomeni veliko prepletenost, to pomeni, da srečeš kolega, da se srečeš na konferenci, ampak gre še za več kot to. Uh, Eh, torej tukaj je skupina ljudi iz um, latinske veje, iz Rezenske banke, eh, ki je igrala zelo pomembno ulogo in to se nanaša zgolj na Nemčijo, ampak eh, tudi na Švico. Hvala lepa, bi kdo želel kaj dopolniti? Ne. Misja El Toer, imate še minuto 20. Da, še eno konkretno vprašanje, torej po bančnem nadzoru. Gospod Štrocek. Omenili ste oziroma povdarili ste vlogo bank. Tudi gospa Knus je omenila uh, poslovni model Vrteljaka. Šest držav, tri od teh držav v EU. Ali obstaja dokaz o tem, da je bančni nadzor spodletel ali obstajajo zakonske vrzeli? Hvala lepa. Kdo? bi želel odgovoriti, to je sicer vprašanje za EU inštitucije, ampak vendarle. Gospod Štajn, bančni nadzor je naredil vtis, kot če ne bi imel vedno pregleda in tudi eh, bančni nadzor eh, oziroma osebi, s katerimi smo bili vsi, ki ni bil tako odprt v komunikaciji z nami. Ampak morda bi kolega dodal še kaj več. Govorili smo za, eh, bančnim, za nemškim bančnim nadzorom in dobil sem vtis, da je tam pomembno, ali lahko dokažete v neki banki eh, skrbni pregled, ali obstaja eh, seznam, kjer ste obklukali, ali ste upravili vse naloge ali ne. Lahko bi se prepirali o tem, ali je naloga tega nemškega bančnega nadzora ta, da preverja, ali te zadeve dovolj učinkovito delujejo. Ampak na vsak način je to, to, je to situacija v Nemčiji. Dobro, na tem bomo morali mi delati naprej, pravi gospod predsedojoči. Sedaj pa iz vrst eh, Guje, gospod Stelios Kuloglu. Mislim, da je zelo pomembno to, da so danes vsi novinarji tu in da so vsi povdarili vlogo žvižgačev. Kajti končno jih moramo zaščititi. Eh, v Evropski uniji moramo zaščititi eh, žvižgače kot naše žvižgače Evropske unije. Nagraditi moramo ljudi, eh, ki so sprožili Luxlix, naprimer, ne pa, da jih potem sodno preganjamo. In nagradevati bi morali ljudi, kot je Snowden, kajti oni so utrli pot. Snowden je uh, utrl pot za žvižgače v moderni dobi, v zadnjih letih. Vse uh, novinarje Eh, ki so danes spregovorili, Berat vprašal sledeče. V Evropskem parlamentu smo pred kratkim, ne sicer vsi med nami, ampak smo glasovali za zaščito tajnosti podjetij. In sedaj me zanima to, ali imate kakšne predloge za zaščito pravic novinarjev, zato da bodo lahko preiskovali takšne zgodbe. Ali imate kakšne natančne ideje v zvezi s tem, kaj bi mi lahko naredili? Kako eh, bi eh, lahko zagotovili takšno preglednost, da bi olajšali vaše delo, zato da boste dosegli boljše rezultate? Hvala lepa. Prosim, beseda je vaša. Morda bi morali tej razpravi dodati še en element in sicer je uh, pomembna uporaba šifriranja, to je varen način komunikacije. Šifriranje je pogosto na dnevnem redu v kontekstu boja proti terorizmu, namreč ali bi morali oblasti imeti dostop do šifriranih podatkov. Ampak vedeti bi morali, da mi v konzorciju raziskovalnih novinarjev pogosto komuniciramo med seboj preko šifriranih sporočil. To ni črno-bela zgodba. Pravim samo, da če želite eh, kontaktirati žvižgače na takšen način, da ne bodo postili eh, sledi za seboj in če želite, da eh, novinari med seboj komunicirajo tako, da jih nišče drug ne sliši, potem je tudi šifriranje pomembno orodje. Hvala lepa. Kolega, imate še kakšno dodatno vprašanje? Nakratko, prosim. Da. Gospoda Klerica bi rad vprašal sledeče. Dejal je, da je pri vsake raziskavi tipičen odgovor ta, da je to, kar delamo, pač v skladu za zakoni. Zato bi vas rad vprašal, ali menite, da bi lahko zakone spremenili tako, da bi bil celoten sistem bolj pregleden in da bi tudi olajšali vaše delo? Ja, hvala lepa, gospod Kleriks. Da, kot sem dejal že prej, treba je spremeniti uh, zakone o davčnih oazah, tam je treba spremeniti zakone, zato, uh, ker so ti takšni, da je sedaj zajamčeno, je zajamčena anonimnost. Torej, to so poglavitni koraki, ki jih je treba opraviti. Kar pa se tiče znotraj Evropske unije, pomembno je, da. Uh, vsaka država članica jamči dobro zaščito virov uh, in na ta način olajša naše delo. Eh, Belgija je eh, v tem eh, kontekstu zelo dober primer. Kar pa se tiče žvižgačev. Ena stvar je, da se jih zaščiti pred sodnim pregonom. Druga stvar pa je, da si pogledamo prihodnost njihovega življenja. Predstavljajte si, da ste žvekač eh, in ste morda razkrili dokumente eh, podjetja, v katerem ste bili do sedaj zaposleni. Ampak kdo vas bo sedaj še zaposlel? Kajti eh, v podjetju, kjer ste delali prej, ste razkrili stvari, kako pa bo izgledalo vaše življenje naprej. Morda bi morali zakonsko urediti tudi ta izziv. Hvala lepa. Naslednji krok. Sven Gigold iz Vrzelenih. Izvolite, Sven. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislimo, da je ta odbor zelo uh, dober način, kako bi lahko uh, globalno ekonomijo očistili skrivnosti. Eh, in še vedno nismo zaščitili žvižgačev, kar je evropska zahteva. In gospodu Junkerju bi danes rad povedal sledeče. Ne potrebujemo novega posveta o zaščiti žvižgačev, potrebujemo zakonodajni predlog in to ta hip. Na tiskovni konferenci bomo predstavili orodje EU Lix in eh, to bo omogočilo žvižgačem, da bodo anonimno in eh, varno eh, pošiljali nam sporočila o, o, o kršitvah evropskega prava in tako naprej. Eh, in sicer li bodo lahko poročali o zadevah na ravni evropskih inštitucij, država članicah in v zasebnem sektorju. In sedaj moje vprašanje. Eh, Švica, Luksemburg, Belgija, ali ste bili priča eh, tega, da so se evropske inštitucije slabo vedle, da so kršile prava, da so podjetja se slabo vedla, da so kršila predpise in ali ste doživeli primere, ko Eh, bi eh, spodletele evropske institucije. Da, odgovoril bi, kot sem dejal, eh, jaz lahko odgovarjam o svojem imenu in pri svojem delu sem videl številne kršitve predpisal na Cipru, naprimer, ko se niso imenovali namestniki in tako naprej in mi smo se potem smo stopili v stik z bankami in pravzaprav so nam dajali, eh, da so to same neumnosti in nam pravzaprav niso podali no-, nikakršnih odgovorov. In upam, da bi se lahko vrnili tja in pogledali v zakulisje. Leta 2008 in 2009 je bil to še vedno kriminal, če nisi imenoval dejanskega lastnika. In obstajajo redki primeri, ko je nekdo imenoval eh, napačnega dejanskega lastnika. In to je treba kaznovati in to je treba storiti jasno, sicer se ne bo nič spremenilo. Kajti eh, treba je imenovati resnične dejanske lastnike. Gospod Knus, bi radi tu nekaj dodali? V primeru pranja denarja, v primeru Meca, smo videli to, da edina stvar, ki se je zgodila, je bila ta, da so odstavili menedžerja. To, da policija ni uvedla nikakršnih policijskih preiskav, to je bilo čudno. Kajti verjetno menijo, da je to nekaj, kar se je dogajalo v Rusiji, kajti ta človek je bil Rus. In uh, obstajajo velike razlike v pravnih sistemih, pa vendarle je bilo čudno, da se to dogaja v Evropo, pa da ni, tega nišče preiskal. In potem kršitve prava, zakonov, ko govorimo o zaščiti virov. Kot sem dejala, na finskem. Uh, se Eh, ta zaščita virov nikoli ni kršila, ampak sedaj pa obstaja možnost, pri, eh, ko imamo ta primer proti žvižgačem na finskem. Gospod Kleriks. Podal, imel sem intervju z Europolom eh, tekom mojih raziskav in Europol je dejal, da v veliki večini finančnih preiskovanih primerov, ki jih opravlja Europol, eh, pridajo do offshore podjetij, ki so vključena v celotne postopke. Torej, v ta panamski odbor morate uh, vklju, povabiti Mosak Fonseko, pa tudi uh, Eh, organe za boj proti pranju denarja in proti goljofijam, kajti oni so tisti, ki vam eh, bodo lahko povedali, kateri zakoni so kršeni. Za nas novinarje ni tako lahko eh, eh, zapisati članka, v katerem eh, obtožite nekoga, da je kršil zakone. Mi pišemo o tem, kar smo odkrili, lahko pišemo o tem, kar je črno na belem napisano v nekem dokumentu, ampak naloga ehm, tožilca je, javnega tožilstva je, da uperi prst v mm, storilce kaznevih dejanj. Zato bi morda Europol lahko prispeval k tej preiskavi. Hvala lepa. Na voljo imamo samo še nekaj sekund. David Coburn za EFDD, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo zanimiva razprava teče danes, ampak vse to poznamo že nekaj let. To ni nekaj novega za člane tega odbora. Novinar bi rad vprašal eno stvar. In to je nekoliko, seveda, problem. Želim si seveda, da bi žvižgači razkrili primere pranja dejanja in tako naprej. Žvižgaštvo je lahko legitimno, ampak če se eh, katerikoli bančnik v neki banki odloči, da bo na lastno pist razkrival eh, tajnosti, potem bo podoro celotne bančne strukture in tako naprej. Torej, tukaj je element tveganja eh, za žvižgače in za novinarje. Torej, eh, zanima me, kakšen je vaš eh, občutek oziroma kaj menite v zvezi s tem. Vedno lahko sicer dobite službo v EU, kajti v tem kraju, torej v Evropski uniji, bi imeli veliko nalog, lahko bi žvižgali, kolikor bi vam srce poželjelo. Ampak gre za to, kako bomo to obravnavali. Gotovo mora biti tudi neka oblika finančne zaščite. Da, hvala lepa, kdo bi želel odgovoriti, gospod Štajn. Mislim, da ne gre za to, da bi legalizirali izdajo tajnosti, ampak mislim, da bi si morali pogledati ta luksemburški primer. Šele po objavi LuxLixa sta bila uh, dva uh, žvižgača uh, obtožena. Ampak ona dva sta delala v interesu vseh evropskih državljanov, to je bilo jasno. In omogočila sta številna spoznanja. In to je bilo zanimivo za vse davkoplačevalce, za vse evropejce. In v tem primeru je po mojem mnenju več kot jasno, da je eh, zadeva obrnjena na glavo, kajti sedaj so ti tri osebe pred sodiščem. Hvala lepa, gospod Kleriks. Da, torej, ključna beseda je javni interes. Konec. Amen. Evropsko sodišče eh, eh, za človekove pravice je v številnih primerjih opozorilo ravno na ta pomembni element. Ne gre za to, da sedaj lahko objavite katerokoli tajnost. Gre za to, ali je vključen javni interes. In z eh, panamskimi dokumenti, z Luxleaksom, je šlo ravno za to, za javni interes. In to vrstne izjeme bi morale biti možne. Gospod Štrocek, želite kaj dodati? Ne. Um, in uh, kolega, imate možnost, da postavite dodatno vprašanje. Mikrofon, prosim. Da, hvala lepa za vaš zanimiv odgovor. Ali menite, po mojem mnenju bo to Evropska unija uporabljala kot um, izgovor za to, da bo razširila svoj interes na prav vse? In eh, mi sicer odhajamo, ampak dobro. ali ne bi morali suvereni narodi eh, stopiti skupaj in eh, ta problem rešiti interno, ne pa, da se to dogaja sedaj na evropske ravni. No, morda bi se moral eh, reli umišiti še z vidika prejšnjih britanskih kolonij. Torej, kdo želi odgovoriti? Gospod Silman? Um, to je uh, sedaj naše peto razkritje uh, in dejali smo, da bi si morali in pravzaprav je tako, da se um, mora uh, ta zgodba nadaljevati. Te zadeve je treba urejati, regulirati. Uh, če ne bomo regulirali teh offshore eh, podjetij, te offshore industrije, potem bo to postal divji zahod. Ampak mi um, si ne pogledamo samo davkov, um, spremljamo tudi uh, teroristično dejavnost, um, zlorabo otrok, trgovino z orožjem. Uh, tukaj gre za velik kriminal in to področje moramo nujno urediti. Da, hvala lepa gospa eh, Barbara Kapel in e NF. Gospod Coburn, imate na voljo še 30 sekund. Aha, ne, gospa Knus, izvolite, vi ste želeli odgovoriti. Torej, rada bi se nakratko odzvala na vaše vprašanje v zvezi z razkritjem. Eh, kolega pred menoj sta že eh, povdarjala, da je ključnega pomena javni interes. In zato je tako pomembno za raziskovalne novinarje, da si pogledajo v ta razkriteni eh, dokument, eh, razkriteni, razkriti material. Ne morete vseh teh dokumentov enostavno objaviti na internetu. Treba se odločiti, kaj bomo storili s tem materialom, kdo si bo pogledal te dokumente, kdo bo to raziskal. Pomembno je najti zgodbe za javni interes eh, in ne gre za to, da te stvari samo objavimo. Sedaj pa gospa Kapal, ENF. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovane gospe in gospodje iz eh, Mednarodnega eh, konzorcija raziskovanih novinarjev. Uspelo vam je razkriti največji škandal na finančnem področju. 11,5 milijonov dokumentov je, ki ste jih objavili. Um, in um, eh, tukaj je bilo upletenih 215 tisoč mm, slandatih podjetij. Torej, res eh, klobuk dol pred vami. Uspelo vam je eh, ustvariti zavedanje o tem, da so davčne utaje zelo pomembna tema in da je to nekaj, kar je treba pregajati. 70 eh, milijard eh, evrov izgubijo evropski proračuni zaradi neplačevanja davkov in zaradi davčnih otaj. In marsikaj se dogaja na mednarodni ravni. Evropska unija je poskušala uvesti eh, ukrepe več preglednosti, to je bilo danes že podarjeno, kako pomembno je. Potem imamo tukaj avtomatično izmenjavo informacij, imamo pa tudi poročanje po državah. Vse to bo veljalo začetkom naslednjega leta. In potem še to, da je treba davčni sistem oblikovati na bolj pravičen način. In te ukrepi so vključeni tudi v mednarodni okvir, tudi o tem smo danes že spregovorili, potrebujemo mednarodno ukrepanje. Imamo načrt 15 točk OECD in tudi na zadnjem sestanku eh, G20 je bilo rečeno, da potrebujemo enotni seznam davčnih oaz. Ta seznam naj bi sestavil OECD. Te zahteve že dolgo eh, obstajajo in Švica, Velika Britanija in predločena področja in ZDA eh, so eh, bi, bi, tudi v, na teh seznamih in morajo biti vključene. Torej, moje vprašanje za novinarje je sledeče. Ali se vam zdi dobro, da eh, ustanovimo ta seznam ali bi dajali Eh, je to pomembno tudi za eh, kazenski pregon v teh državah. Večkrat ste danes omenili tudi eh, posrednike. Predlagan je bil tudi ukrep, namreč um, kodeks vedenja za banke. Vprašanje za gospoda Štrocika. Ali bi bilo to dovolj? ali pa bi morali iti mnogo dlje. Ali kodeks petenja eh, zadošča ali pa bi potrebovali dejanske eh, ukrepe, za katerim bi preverjali skladnost. Hvala lepa, gospa Kapel. Na mesto eno minuto ste govorili dve in pol. Kdo bo prvi odgovoril? Gospod Štrocih? Da, eh, jaz bi začel. Obstajajo zakoni, Imamo zakoni, ki se nanašajo tudi na dolžno skrbnost, na skladnost. Hkrati pa obstaja tudi razlog, zakaj nemške banke eh, s svojimi nekošljivimi posli gredo rade v, na Kanalske otoke ali pa v Švico ali pa v Luksemburg. In če sedaj rečemo, da bomo imeli kodeks vedenja, eh, potem si moramo sicer pogledati, kako to vsebinsko izgleda. Ampak nekaj če bi nekaj dobrega pripravili, potem bi to vodilo k temu, da bi se ta košljiva področja preselila v tista območja, kjer ta kodeks vedenja enostavno nima veljave. In to smo doživeli že v preteklosti. Naprimer, Eh, neka bančna skupina, neka banka eh, je potem enostavno zapustila eh, domače prostore in je šla tja, kjer, kjer je lahko zasledovala svoje dosedanje posle. Izvolite, gospod Silman. Torej, tudi črni se z nami na mednarodni ravni pomagajo. Tudi uveljavljanje zakonodaje v Švici se je popravilo, tudi v bankah imamo težave pri reguliranju področja odvetnikov, eh, potem tudi eh, mednarodni eh, finančni preiskovalci FATF so zelo dobri in na te se moramo opreti poročal sem o Cipru in eh, Švici. Mi moramo torej biti dosledni pri luknjah eh, in eh, te moramo zapreti. In mi seveda ne moremo za nazaj eh, regulirati bank, ki so se že poslovili od tega področja delovanja. Treba se osredotočiti eh, na to, kar se sedaj dogaja. Hvala lepa. Žal pa politika dosti krat eh, zamuja in za nazaj ureja stvari. Sedaj pa gospod Ludek Niedermayer. Hvala lepa, hvala lepa za, to, da ste prišli sem in da nam pomagate eh, popraviti stvari ne zgolj za nekatere, temveč za vse izmed nas. Eh, torej, jaz eh, menim, da bomo v naslednjih mesecih bistveno bolj razumeli problem in mi moramo dejansko razumeti substanco, bistvo. Ni dovolj vedeti, da imajo zanimivi ljudje eh, zanimive količine denarja eh, na zanimivih koncih sveta. Ne, mi moramo dejansko razumeti, kaj se tu dogaja. In zato imam vprašanja. Če primerjamo LaxLis in panamske dokumente, eh, smo imeli pri LaxLixu zelo preprosto situacijo. Tam eh, smo imeli podjetja z agresivnim eh, načrtom poštovanjem davkov eh, pri eh, panamskih dokumentih. Eh, gre pa za mešanico zakonite, nezakonite dejavnosti kriminala, pranja denarja in z močno moralno razsežnostjo. Torej, če se strinjate, obstaja tu velika razlika in vprašanje panamskih dokumentov je dosti bolj kompleksno. Drugo. Eh, glavne dejavnosti, ki ste jih razkrili in opisali v svojem poročilu. Ali gre tu eh, predvsem za eh, nezakonite dejavnosti ali pa le pod okrepajem, med ok, navednicami za izogibanje plačevanju davkov ali pa gre za uh, zakonito uh, dejavnost, ki je kljub samo uprašljiva, ko gre pač za prenos denarja uh, na manj regulirana področja. Hvala lepa, gospa Štajn. No, tu gre za različne dejavnosti in mislim, da je to prišlo tudi jasno do izraza. Mi imamo tudi normalnega. Uh, predstavnika srednjega razreda, eh, ki želi prihraniti nekaj davkov, potem pa imamo številne eh, številna kazniva dejanja, ki naj bi jih zakrili eh, s temi podjetji. Za nas panamski dokumenti niso bili bolj kompleksni pravzaprav eh, smo imeli tu bolj enostavno delo kot pri eh, Luxleaku. Pri Luksemburgu je šlo za eh, davčno področje, izogibanje plačevanju davkov, pri panamskih dokumentih pa je šlo za bolj obsežna področja delovanja. Politiki, ki so odstopili zaradi panamskih dokumentov, so odstopili zaradi različnih razlogov, dostikrat zaradi moralnih razlogov. Se pravi, tu imamo večplastno eh, problematiko in zaradi tega je tudi izziv tako velik. Treba je pogledati, kje lahko poskušamo eh, preprečiti tako udejstvovanje. Gospod eh, Kleriks. Eh, da, LuxLeaks eh, je pravzaprav dosti bolj eh, kompliciran. Tu gre za zelo komplicirano tehnično vprašanje pri LuxLeaksu. Za nas je bilo že težko razumeti, kaj se dogaja v teh tajnih davčnih sporazumih. Pri panamskih dokumentih gre pa za preprosto načelo. Nočem, da bi eh, me imeli pred očmi, nočem, da me povezujejo z denarjem z nekega računa. Eh, ustanovil bom podjetje, zato da jaz ne bom v tej sliki. In to je mogoče, ker pač določene družbe omogočajo take sisteme. To je jasno ali je šlo zakonite ali pa nezakonite posle. Naj eh, citiram eh, belgijskega vodjo za, eh, od enote za eh, pranje denarja. On je dejal, da nikoli nikogar ni srečal, ki bi ustanovil offshore družbo zaradi večje preglednosti. Se pravi, tudi če to uporabljate za zakonite dejavnosti, to delate zato, ker želite nekaj skriti morda želite nekaj skriti pred poslovnim partnerjem, ker se ne strinja z vašo strategijo. To ni nezakonito. Morda želite nekaj skriti zaradi uh, ločitve, želite torej nekaj uh, skriti pred uh, bodočo, uh, bivšo ženo. Uh, Se pravi, tu imamo različne razloge, vendar gre za skrivanje zakonitih ali nezakonitih stvari. No, je, jaz bi se spomnil tudi celo vrsto zgodovinskih razlogov za skrivanje denarja. E, sedaj pa Ana Gomeš za socialdemokrate, prosim. Hvala lepa, da ste prišli. Moje vprašanje je naslednje. Mosak Fonseca je pač vzpostavljal te offshore strukture z našimi bankami. To je sistem. Se pravi, sodelovali so z našimi bankami, finančnimi svetovalci, odvetniki. Sedaj me zanima, ali obdelujete tudi te tri druge velike eh, akterije. Kako je potem z davčnimi amnestijami v Evropi? v zadnjih letih. Ali je to tudi korak za pranje denarja eh, v teh davčnih oazah? Tu gre za denar, do katerega je nekdo prišel z organiziranim kriminalom, z korupcijo. Tu obstaja cel ozorec. E, v moji državi je bilo kar nekaj amnestij na področju uh, davkov in sicer 2005, 2006, 2012. Uh, ali ste ugotovili povezavo z um, davčnimi amnestijami ali bi to morali delati? Hvala lepa. Težavno vprašanje za novinarje, ki ga moramo zastaviti tudi komisiji in državam članicam. Kdo želi odgovoriti? Prostovoljci. Gospod Štrocik. Naj poskusim odgovoriti na zadnji del glede davčne amnestije. V Nemčiji je obstajala, obstajalo pravilo, Eh, samo prijave in amnestije pri uh, teh, ki niso plačevali davko v skladu s pravili v panamskih uh, dokumentih, gre pa za drugo ciljno skupino. Uh, nekdo hoče uh, slamnato podjetje, eh, se posvetuje z odvetnikom ali banko, tu je bistveno več kriminalne energije. Tu ne poznam eh, številk. Eh, mislim, da je amnestija v Nemčiji veljala za tiste, ki so imeli naprimer nek da, račun v Švici ali pa druge račun, za katerega davčni urad nič ni vedel. Hvala lepa. E, mi bi e, z veseljem delali tudi z drugimi, vendar mnogi pravijo, pa saj to ni nič novega. E, struktura ni nič novega. Ti, ta razkritja nam omogočijo, da si ogledamo konkretno zadeve, da zagotovimo tudi pozornost za to vprašanje. Težko je seveda ugotoviti, eh, kje je prišlo do kršitve zakonodaje. Težko je, če imamo samo nekaj podatkov iz eh, neke odvetniške eh, pisarne, težko je iz tega narediti dobro zgodbo. Hvala lepa. Na prvo vprašanje bomo našli odgovor v teku našega dela. Sedaj pa Konstanc uh, Cel Grip iz ELS. Najlepša hvala. Najlepša hvala najprej preiskovalnim novinarjem, ki so odgovorili do sedaj na naša vprašanja in eh, nam podali svoje zelo zanimive predstavitve. Uh, v zvezi z temi strukturami, ki so vzpostavljene na globalni ravni z namenom izogibanja plačevanja davkov v taj, davčnih utaj in pranja denarja, torej ustanavljanja offshore podjetij um, in tako naprej. Torej vse to, kar ustvarja uh, to načelo sivine, um, kjer se stvari lahko zakrije. Zdaj, eh, kakšne so možne in pričakovane izboljšave na tem področju? Eh, to vprašanje mm, so izpostavili že številni kolegi pred menoj. Eh, zato bi se sama vrnila k vprašanju žvižgačev. V zvezi s tem je bilo tudi marsikaj povedanega. Tudi vi, gospod predsednik, ste veliko krat povdarili pomen uloge, ki jo igrajo žvižgači in katere bi lahko bile konkretne dejavnosti, ki bi jih omenili naši gostje v zvezi s mm, to vlogo žvižgačev, poudarjanjem njihove vloge ter um, zaščito žvižgačev. Hvala lepa, o tej temi smo sicer že uh, govorili, vendar je očitno najbolj pomembna. Gospod Silman. Temu ne morem eh, več veliko dodati. Zakone je treba spremeniti, da bodo eh, ljudje ustrezno eh, kaznovani. To pa je tudi povezano z zaščito žvi, žgačev. Če bi imeli registre, potem tudi ne bi potrebovali toliko žvižgačev. Seveda je treba eh, prilagoditi zakonodajo tako, da žvižgači ne bodo šli v zapor, eh, temveč eh, tisti, ki vršijo eh, kazniva dejanja. Eh, Vendar, če bi imeli registre, potem seveda ne bi našli toliko stvari kot v panamskih dokumentih. Na Danskem so odkupili zgoščensko z danskimi podatki, to so eh, tudi eh, počeli v drugih davčnih upravah. Eh, torej, tu je treba eh, tudi z tega vedika obravnavati zaščito svižgačev. Eh, gospa Legrip nima več eh, vprašanj. Sedaj eh, bi zaključili seznam govornikov. Tolmače prosim, da so nam na voljo še deset minut na seznamu za prosto razpravo. Imamo še sedem govornikov, maksimalno eno minuto, 30 sekund po možnosti. Najprej Bernd Luke, Fabio Di Masi. Molly Scott Caro Piti Kaino, gospod Borgeco Matkazi in gospa Nienhusen. To je dosedanji seznam in s tem mislim, da moramo zapreti seznam Bernd Luke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje vprašanje je namenjeno gospodu eh, Ciljmanu. Rekli ste, da se mora odbor eh, osredotočiti na odvetnike, odvetniške družbe, ker so manj regulirane od bank in eh, tu se dogaja več. Ali govorite sedaj o odvetnikih v Evropski uniji ali pa odvetnikih v Švici ali pa uh, uh, v drugih območjih zunaj Evropske unije in kakšne uh, ureditve bi bile relevantne za banke in odvetniške pisarne znotraj unije in uh, tudi zunaj Evropske unije. Kaj, uh, ni učinkovito. Povejte nam, prosim, kje bi lahko mi spreminjali zakonodajo, kje bi lahko bolj uh, posegali v slabo regulirano področje. Gospod Cilman, naj eh, povem, jaz sem govoril zgolj o Švici. Eh, za odvetnike v Švici obstaja samo nadzor. Ni nekega bančnega nadzora za odvetnike, se pravi, to je manj profesionalen nadzor. Tu bi se morali lotiti tega. Velik del Mosaka Fonseka se je začel v Švici. glede regulacije odvetnikov v Nemčiji ne vem. Eh, morda vedo kolegi iz Nemčije eh, bolj natančno, kakšna je situacija tam. Povsem na kratko, prosim, eh, spoštovati moramo čas. Po mojih izkušnjah je vloga odvetnikov v Nemčiji pri teh poslih manj pomembna kot vloga bank. Fabio Di Masi iz GUE. Eh, kot hamburški poslanec, eh, vprašanje hamburškim eh, novinarjem. Torej danes smo prali veliko umazanega perila in zato se osredotočam na zakonodajo. Direktiva za pranje denarja, ki jo pripravlja komisija, ali menite, da bo ta še naprej omogočala navidezne direktorje? Kajti, če bomo imeli registre, morda ne bodo pravi na seznamu. Podjetje mora samo imenovati, kdo je dejanski upravičenec, kdo je pravi lasnik. Eh, potem pa eh, Eh, govorimo o davčnih oazah. Ali menite, da bi tudi eh, ZDA in eh, Delaware in podobno morali dati na seznam? Kakšno je vaše mnenje glede vseh teh dejavnikov? Gospa Štajn, če smem na kratko odgovoriti, prvi odgovor je da, potem ne in potem da. Eh, res perfektno, gospa Štajn. Eh, torej, iz tega bomo morali narediti svoje zaključke. Gospa Moli Scott Karo. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da ste eh, dali tudi meni besedo. Sem britanska poslanka in sem povsem zapisana bojo proti davčnim odajam. Mi postajamo, Velika Britanija postaja največja davčna oaza na svetu. Torej, kar je mene zelo prizadelo pri teh dokumentih, je to, da je eh, polovica eh, slavnih podjetij registrirana v eh, britanskih. Um, um, um, Deviških otokih. Rada bi vprašala uh, novinarje, ali se strinjate z mano, da je Britanija v samem srcu tega in ali uh, me, torej zanima me uh, preglednost in pa dostop do informacij. To je uh, zelo pomembno. Ali mislite, da bi morali re, rega, re, re, regulirati uh, uh, te britanska območja, ki so davčne oaze? Hvala lepa. Torej, kdo želi uh, odgovoriti, gospod Cilman? Lahko potrdim, da je veliko offshore podjetij v eh, britanskih območjih in zato lahko menimo, da oni predstavljajo levi delež tukaj. Torej, da, je moj odgovor. Nekdo je omenjal pranje dejanja. Obstaja tveganje, da se eh, potem uh, denar uh, upere v Cityju v Londonu. In dejstvo je, da bi moralo Združeno kraljestvo poskrbeti za večjo preglednost na teh območjih. In to je izrednega pomena. Hvala lepa. Gospa Petekajnen, rada bi povdarila pomen zaščite žvižgačev. In upam, da bomo to vprašanje hitro uh, uredili v Evropski uniji. Um, in moj, uh, moje vprašanje bi bilo zelo kratko. Ali bi nam lahko podali več informacij kot do sedaj? In kar se tiče obsega in pa povezave med temi primeri. kje se obidajo ali kršijo evropska pravila. In tretje vprašanje, ali vidite tudi povezave sa politiko, sa politiki in politiko, ki bi spodkopavali izvajanje uh, evropske uh, zakonodaje na področju pranja denarja in pa skrbnega pregleda. Ali predvidevate, da bo se znam oziroma smernice OECD-a, da bodo eh, smernice OECD-a o avtomatični izmenjavi informacij primerne za to, da bi rešili ta problem. Hvala lepa. Hvala lepa. Kdo želi odgovoriti? Torej, vprašanje se deloma tudi že ponavljajo. Gospa Knus? Ne. Torej, prvo vprašanje je bilo, ali, nam, eh, ali lahko podamo več informacij. Sem vas prav razumel? Torej, če vam lahko damo informacije, je bilo to vaše vprašanje? The, uh... Razumem, da ne morete uh, dati na razpolago zelo podrobne podatke, ampak Predvidevam, da imate dokumente, ki jih niste dali na voljo. Zanima me, ali lahko te dokumente date na razpolago. In zanima me, ali izhaja iz teh dokumentov tudi eh, kršitev eh, evropske zakonodaje. Torej, tako da bi se lahko nekoliko bolj posvetili analizi, analizi vaših dokumentov. Torej, naš konzorci je na spletni strani objavil kar eh, precejšno podatkovno bazo um, iz um, panemskih dokumentov. Uh, odločili smo se, da ne bomo uh, podelili za zonanim svetom vseh 11,5 milijonov dokumentov. In sicer iz preprostega razloga smo novinarji in naša naloga je, da poročamo o stvarih, ki so v javnem interesu, nismo pa mi uh, uh, obveščevalci vlad. Tudi drugi parlamenti so nas prosili za dokumente in odgovor je ne ne moramo se odmakniti od našega stališča. Potem, ali eh, je prišlo do kršitev in obhajanj evropskih zakonov? Eh, ponovil bom to, kar sem že dejal. Če je prišlo do kršitve zakonov, potem mislim, da morajo javni tožilci to rešiti. Včasih je tanka meja, obstaja siva cona med um, davčne utajo in pa med um, neplačevanjem davkov oziroma med obhajanjem uh, plačevanja davkom. Zapisali smo na stotine in stotine uh, člankov, torej res si jih lahko preberete v svojem lastnem uh, jeziku in izdelali smo uh, veliko analize, govorili smo strokovnjaki po celem svetu. Povabil bi vas, da si preberete vse članke, ki smo jih zapisali. Hvala lepa. Da, hvala lepa. Naslednji. Ali bi lahko, prosim, odgovorila? Čisto kratka bom. Pravite, da si želite več dokumentov. Torej, na finskem teče sodni postopek in ozadje je politični eh, pritisk eh, sa strani eh, finančnega ministerstva, ki minister prihaja iz vaše politične stranke in davčne oblasti so priznale, da se na njih izvaja politični pritisk, ki prihaja iz vaše politične skupine. Hvala lepa, gospod Knus. Torej, še zadnji trije, ki bodo postavili vprašanje. Zaključiti moramo. Grazie, Hvala, predsednik. Med imeni, ki so bila objavljena v Espresu, vidimo tudi ime Giuseppe Donardo Nicozija. To je eden uh, mafijskih šefov iz Italije, ki ga najmočneje iščejo. In to kaže na veliko vrzel v vaši preiskavi. Uh, Namreč eh, treba iti naprej po poti, ki jo je začel že sodnik Borsellino, ampak tudi v tem parlamentu eh, je gospod Kosta jasno povedal, da gre celoten promet z prepovedanimi drogami preko bank in davčnih oaz. Torej, kaj nameravate storiti na tem področju? Ali nameravate eh, Eh, vaše zbirke podatkov primerjati eh, in prikriti za zbirko podatkov iz preiskav o mafiji v Italiji? Hvala lepa. Eh, gospod Cilman, ne morem govoriti v imenu italijanskih kolegov, ampak oni so ravnali tako kot mi vsi. Sistematično so v panamskih dokumentih igrali, iskali imena. In Eh, verjetno so zraven tudi vrhovi eh, italijanske eh, mafije in kriminalnih združb. Dejansko je tako, da nismo videli vsega v teh materijalih. Vedno znova pa pogledamo noter. To je čisto prevelik obseg za posameznika. Vedno znova pa se vračamo k tem dokumentom in lahko se bodo eh, pojavile zgodbe kjer morda ne bodo umenjene eh, glavne osebe, ampak eh, morda sorodniki. Gotovo bomo še pri stvari in uh, bomo tudi v stikih z italijanskimi kolegi. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Hvala lepa. Um, želim vam vse dobro, uh, gospa Knuks, v boju za vaše svoboščine. Torej, zanima me, koliko davčnih. Um, Torej, koliko držav je, kjer eh, se sploh niso odzvali? Uh, vemo, da se to vrstnih poslovnih modelov Eh, poslužujejo tudi eh, zelo izpostavljene politične eh, osebe. Ampak te osebe potem sistematično kradajo svojo družbo, izogibajo se davkom, utajajo denar in tako naprej. Torej, vprašanje za novinarje bi bilo, kako bomo uporabili informacije, ki jih imate, kako jih bomo dali na razpolago davčnim organom, kako bomo zaščitili novinarsko svobodo, zato da jih bomo Zato, da bomo eh, te eh, kriminalce oziroma udeležence eh, prisilili k temu, da bodo plačevali davke. Hvala lepa, to je bila bolj izjava in gospa Knus. Torej, vse, kar smo objavljali, je že zanimivo za davčne organe, da si to pogledajo. In podatki, ki se nanašajo na offshore podjetja, so na razpolago. John Doe je v uradni izjavi dejal, da je pripravljen sodelovati z davčnimi organi. Ne vem sicer, kaj se tam dogaja, ampak to je zelo pomemben korak, po mojem mnenju. Hvala lepa in zadnje vprašanje uh, za kolegico iz Aldeja. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, da ste danes z nami, novinari, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Vsi smo podarili, da eh, potrebujemo zakone, pa tudi eh, izvajanje teh zakonov. Banke morajo poročati o sumljivih transakcijah, obstaja ta obveza. To pa je težko, kajti to se potem preverja za nazaj. Ali ste naleteli na primere, ko ste dobili dokaz o tem, da o teh transakcijah niso poročali in da so bile ta nakazila potem upletena v primer pranja denarja, korupcije in tako naprej. Hvala lepa. Kdo želi podati zadnji sklepni odgovor? Gospa Knus. Da, odgovor je da. Da. Zelo veliko je teh primerov. Thank you um, ehm, števi, imamo primere, ki, se sploh preiz, ki se sploh niso preiskovali. Imamo med eh, temi lastniki uh, um, offshore podjetij tudi tiste, ki so zlorabljali otroke in ki so jih uh, pravzaprav kazensko preganjali, pa uh, sploh uh, jih niso potem izsledili oziroma se s temi primeri niso ukvarjali. Mikrofon, prosim. Na, Hvala lepa. Ob koncu bi se rad lepo zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri tem sestanku. Lepo se zahvaljujem novinarjem. Žal um, pogovor z gospodom Obermajerjem ni dobro deloval, ampak upam, da bo lahko naslednjič prišel k nam. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom. Za nas je bil to zelo pomemben sestanek. Dobili smo upogled v nujne stvari, dobili smo tudi številne predloge. Vsem se lepo zahvaljujem in uh, ta javna predstavitev bo podlaga za naše nadaljne delo. Zahvaljujem se tudi tolmačem, zahvaljujem se sekretarjatu za pripravo in želel bi dodati še sledeče. Um, ehm, so poročevalca. Uh, bo sta eh, potem na razpolago tudi novinarjem, ki eh, še niso mogli postaviti vprašanja. Torej, eh, hvala lepa vsem in sem vam želim lep dan.